11 jo bomo obravnavali pred točko 7, gre za smernice za zaposlitevne politike v državah članicah. Potem pa, kot običajno, ne kremžite se, ko to povem. In tudi ne kremžite se, ko govorite, kaj ti. Imamo tudi prenos prek spleta. Tretja točka, potrditev zapisnika. 10. julija, 6. septembra in 17. in 18. septembra. Kdo govarja? Ne. Če do konca dneva ne bo, mogovoro bomo to sprejeli. Četrta točka na dnevnem redu. Besedo, kar predajam našemu pripravljavcu mnenja, Filipu Bolonu. Gre pa za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor Deve. Gre pa za pridružitev čezmorskih držav in ozemer. Gre za sklep o pridružitvi ČDO, gre za sklep sveta. Poročevalec v odboru Deve je Patris Tirolja. Pripravljalec mnenja pa ima sedaj besedo. Hvala lepa, gospa Predsednica, kot ste že sami povedali, naš odbor je pripravil mnenje za odbor Deve o novem sklepu pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj. Gre za sklep o pridružitvi ČDO. Kaj so ČDO? No, kar nekaj poslancev vedo, ve, zakaj gre. Danska, Francija, Združeno kraljestvo in Nizozemska so države, s katerimi so ta čezmorska ozemlja in države povezane. Gre za manjše otoke in druga ozemlja. Že od leta 2001 se s tem ukvarjamo in stvari je treba prilagoditi razmeram na mednarodni ravni in mednarodni trgovini želimo, da bi čez morske države in ozemlja spravili na pot trajnostnega razvoja. To velja za gospodarstvo in za državljanstvo. To so zelo ranljive države in ozemlja. Želimo si, da bi imele boljšo zmožnost prilagajanja spremembam, da bi lažje sodelovali tudi sosedami, se vključevali v regionalne in mednarodne integracije. Še posebej bi rad povdaril poklicno usposabljanje in vse tiste ukrepe, s katerimi naj bi vzpostavljali delovna mesta. 41 predlogov sprememb sem uložil. Želim si, da bi spodbujali tiste ukrepe, ki bi zagotavljali spoštovanje posameznih socialnih norm tudi v okviru javno-zasebnih partnerstv. Če da obi morali okrepiti tudi človeške vire, izboljšati usposabljanje, potem trajnostno izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje, spodbujati je treba inovativnost, vzpostavljanje delovnih mest, najdemo tudi predlog spremembe 32, ki govori o zdravju in varnosti pri delu. Govori tudi o tem, da je treba zagotoviti večjo varnost in zdravje pri delu, da je treba odpraviti vsa morebitna poklicna tveganja. Tole je na kratko vse o tem mnenju. Seveda pa sem pripravljen odgovoriti na vprašanja vseh poročevalcev senci in ostalih, ki so sodelovali pri tem vseju. Hvala. Madame Cliveti, et puis... Pour l'instant, c'est tout. Madame. Gospa Kliveti, hvala lepa, gospa predsedujo, predsednica. Sem poročevalka v senci skupine socialistov. Nakratko bi rada predstavila stvari in sicer v maternem jeziku, če smem. Kot rečeno, sem poročevalka v senci skupine SD. Upam, da bom zelo dobro lahko sodelovala tudi s kolegom Filipom Bolonom, pripravljavcem mnenja. Sam je že izrazil kar nekaj stališč. Sama sem pripravila 12 predlogov sprememb, zaenkrat jih je toliko. V teh predlogih sprememb pojasnjujem, da bi morali vzpostaviti sodelovanje med temi ozemlji in državami ter Evropsko unijo. Zagotoviti je treba izmenjavo dobrih praks na področju zaposlovanja, vzpostaviti je treba dober socialen dialog in zagotoviti delovna mesta, ki zagotavljajo tudi socialno varnost in zaščito. Evropska unija lahko zagotovi dobro sodelovanje s temi državami in ozemlji samo, če bomo dovolj fleksibilni, da bomo zagotavljali varnost in fleksibilnost hkrati. Samo tako se bomo lahko soočili tudi vse večjo segmentacijo trga dela. Mislim, da bi morali zagotoviti boljše socialno varstvo na trgu dela. V mislih imam predvsem tiste osebe, ki delajo začasno, ki delajo za določen čas. Potrebujemo več sodelovanja tudi za voljo dodatnih naložb na področju storitev. Naprimer, zagotoviti je treba varstvo otrok, to morajo biti kakovostne, dostopne storitve. Želimo si zagotoviti tudi enakopravnost med spoloma, spostaviti ravnoteže med poklicem in družinskim življenjem in seveda enake pogoje na trgu dela. Hvala. Eskijadot. Zanima me, če želi še kdo morda besedo. Ne? Komisija morda? Tudi ne? Gospod Boulon, očitno kar dobro kaže v tej fazi. Bi želeli odgovoriti kolegici? Da lahko povem, da sam ne vidim nobenih težav na področju sodelovanja, torej nobenih problemov sploh. Dobro, zelo velik napredek smo torej dosegli, rok za uložitev predlogov sprememb je 14. januar, ne, se upravičujem, 11. december. Predloge sprememb bomo obravnavali 14. januarja. Takrat bomo odločali tudi, ali potrebujemo kompromisne predloge, o tem bomo odločili 23. 1. 18. ali 19. februarja pa bo odbor glasoval o tem vprašanju. Pri tem bomo seveda upoštevali vse vaše želje in predloge. Peta točka. Besedo predajam gospe McIntyre. Obravnavali bomo mnenje, ki ga je pripravila o boljšem upravljanju enotnega trga. Gre za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor za notranji trg, odbor IMKO. Gre za poročilo na lasno pobudo, ki ga pripravlja Andreas Švab. Gospa pripravljalka mnenja, beseda je vaša. Um, Hvala, gospa predsednica. Na kratko smo pripravili mnenje za odbor. In ko zdelo se nam je, da bi tudi odbor za zaposlovanje moral posredovati svoje mnenje o tem vprašanju in to mnenje posredovati odboru, ki je pristojen za to vprašanje. Pri prejšnjih mnenjih smo se osredotočili predvsem na to, da bi MSP-jem pomagali pri vzpostavljanju delovnih mest. V bistvu šlo za to. V tem mnenju pa pravzaprav obravnavamo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg. Vedno lahko najdemo priložnosti tudi za mala in srednje velika podjetja. Seveda jim moramo pri tem pomagati. Pozdravljamo tudi predlog, da se okrepi preskus MSP-jev, da nasplošno gledano govorimo o tem, kako naj se poveča mobilnost preko Evropske unije. To lahko dosežemo s tem, da poenostavimo postopke, da poenostavimo tudi priznavanje poklicnih kvalifikacij. Cel niz stvari sem skušala vključiti v to mnenje. Sama časovnica je precej oska. Sicer nisem sama podala zahtevo za to. Mnenje je na voljo samo v angliščini. Če želijo poročevalci v senci vložiti predloge sprememb, bom seveda z njimi z veseljem sodelovala, ker želim, da bi pripravili enotno mnenje in s tem izrazili mnenje celotnega odbora na konstruktiven način. Hvala. Hvala lepa. Gospod Cerkas. Hvala, gospa predsednica v imenu kolega. Jakolina želim izraziti mnenje glede te točke. Manjši problem bi utegnili imeti zaradi političnih razlogov. V odstavku 8 najdemo en predlog, ki je za nas težko sprejemljiv. Namreč odpravili naj bi zakonodajo, zahteve, ki veljajo za enotni trg. To so zakonodajne zahteve. Nasplošno gledano je to seveda vezano na zahtevo določenih skupin v parlamentu. Želijo namreč omejiti izvajanje določene zakonodaje, predvsem zakonodaje, ki se nanaša na pogoje dela in sicer zaradi tega, ker se želijo s tem soočiti s krizo, spostaviti delovna mesta, ampak gospe McIntyre bi rad povedal, da bi morali v našem odboru vedeti, da smo mi tisti, ki smo odgovorni zato da se spoštujejo zahteve na področju varnosti in zaščite delavcev, da se spoštujejo tudi zahteve glede dostojnih pogojev za delo. Mi bi se morali s tem ukvarjati in ne bi smeli kot odbor tega vprašanja zaobiti ali popuščati. Namreč zelo, zelo malo evropske zakonodaje imamo na tem področju. Ne gre za to, da bi bili mi preveč invazivni. Želimo si, da bi imeli na voljo vsaj nekaj bolj konkretnega, kot je okvirna direktiva, ki vsebuje minimalne standarde. Mi imamo, kot rečeno, velik problem z odstavkom 8, zato bi si želeli doseči dogovor, ampak če želite, da se dogovorimo, je treba to črtati. Hvala. Želi morda še kdo besedo? Gospod Kosa. Ahogy elhangzott. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot sem že povedal, nimamo na voljo veliko časa za to, da vložimo predloge sprememb. Samo en teden imamo na voljo, rok je torej res kratek, sam sem poročevalec v senci skupine ELS. Včeraj sem si pogledal celotno zadevo, moram reči, da bi rad pripravljalki mnenje čestitev. Na voljo je imela res malo časa, ampak vseeno je pris, uspela pripraviti kratko in jedrnato mnenje, v katerem posreduje kar nekaj pomembnih argumentov. Če bodo uloženi predlogi sprememb strani ELS, bi se rad dogovoril z ostalimi poročevalci v senci in koordinatorji, da bi postopek čim bolj gladko tekel. Hvala. Très bien. Sur cette base, je redonne. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention la... Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Komisija, vi ste prisotni, želite besedo? Ne? Dobro. Gospa pripravljalka, se želite še enkrat oglasiti? Ne? Dobro. Rok za vložitev predlogov sprememb v angleščini 11. december do 12. ure. 18. decembra bomo obravnavali predloge sprememb, še vedno bodo ti samo v angliščini. Načeloma naj bi morebitne kompromisne, ne. Predloge sprememb naj bi obravnavali 14. o tem pa naj bi glasovali potem, ja, isti dan. Zato, ker želimo, da bi odbor IMKO tudi naše mnenje upošteval pri glasovanju 23. in 24. januarja, da bi upoštevali tudi naše predloge sprememb. Šesta točka. Na željo koordinatorjev sem sama pripravila ustno vprašanje glede jamstva za mlade. Kot veste, Evropska komisija na zahtevo komisarja Andorja včeraj predstavila osnutek dokumenta o jamstvih za mlade. Kolegi je tisti, ki je podal ta predlog. Države članice so pozvane, da v največji možni meri uporabijo Evropski socialni sklad da zagotovijo preko tega jamstva za mlade. Ne gre za nek decentraliziran mehanizem, je pa to mehanizem, ki v celoti spoštuje načelo subsidijarnosti, ki ne presega tega okvira. Poleg tega pa bi rada povedala še to, da ko je Evropska komisija obravnavala poročilo oziroma pripravila poročilo o letni rasti, ugotavlja da je treba tudi mlade vključiti v prihodnje v nacionalne reformne programe, v pakt stabilnosti, vse to komisija tudi preverja. Se pravi, da bi morali pripraviti tudi specifično priporočila za to vprašanje. Pred seboj imate ustno vprašanje, osnutek resolucije. Sicer se tudi mi vsebinsko ukvarjamo s temi vprašanji v Evropskem parlamentu. Poročevalec je za to odgovoren, pripravljamo poročilo na lasno pobudo, sodelujejo različni odbori, mi sodelujemo s odborom za kulturo. Želimo si, da bi koordinatorji bili ustrezno obveščeni vsem, še preden bo svet EPSKO 7. februarja izrazil svoje mnenje o tem zelo modrem priporočilu, o tem skromnem priporočilu, ki je prišlo strani Evropske komisije. Osnutek, ki ga imate pred seboj, je bil sestavljen še preden je komisija predstavila svoje besedilo, zato bi sama že v tem trenutku predlagala, da v samem normativnem delu te resolucije stvari nekoliko spremenimo. Dodali bi še odstavek ali dva, v katerih bi potem omenili tisto, kar je predložila komisija. Specifična priporočila za posamezno državo članico in Evropski socialni sklad sta dve ključni točki, ki jo lahko razberemo iz dokumenta komisije. To mi lahko podpremo. Ne vem, lahko bi zapisali nekaj v smislu meni, da če priporočila, ki so namenjena državam članicam, dobijo podporo. Kot rečeno, nisem še pripravila besedila, ne vem, kako se bo glasila sama redakcija. Potem bi države članice morale biti pri tem dosledne in omogočiti, da se Evropski socialni sklad uporabi v višini 25 odstotkov tudi v kontekstu kohezijskega sklada, da se to vključi v večletni finančni okvir in v okviru kohezijske politike bi omogočili tudi, da se financira ta nova pobuda in sicer preko Evropskega socialnega sklada. To je prvi dodatni predlog. Drugi predlog pa bi se nanašal na to, da povdarimo svoje zadovoljstvo s tem, da je tudi Evropska komisija pripravljena vključiti vse te argumente, ko bo pripravila specifična priporočila za posamezno državo. Če želimo, da bi bilo to celotno delo, ki ga upravljamo koristno, moramo sporočilo poslati še pred zasedanjem sveta EPSCO. Ta dva elementa sta zelo pomembna, zato predlagam, da ju vključimo v besedilo. Se še enkrat opravičujem, ker stvari nisem predstavila na bolj razumljiv način in ker še nimam na voljo predloga formulacije. Gospa Moranša Trije je prva, ampak preden vam dam besedo, naj povem še to, da bomo danes popovdne začeli s trialogom o Evropskem socialnem skladu. Ne želim stvari dodatno zapletati, ampak. Mislim, da bi to točko morali ustrezno vključiti v samo formulacijo. To je treba izpostaviti tudi med pogajanji, kajti tega do sedaj še nismo omenjali. Gospa Moran, potem Ole Kristensen. Hvala lepa, gospa predsednica. Elektromagnetska polja, trialog o Evropskem socialnem skladu morda res nisem zaradi vseh teh razlogov bila dovolj pozorna. Sedaj sem se seznanila z ustnim vprašanjem, ki ste ga pripravili, tudi z osnutkom resolucije sem se ravno kar seznanila. Nasplošno gledano se vsebinsko strinjam s tem, kar tam piše. Verjetno veste, da sama sodelujem v trialogu, da sem zauzeta pri tem delu. Veste tudi, da bomo danes popovdne ustrajali na tej točki. Vseeno pa moram še nekaj spostaviti, nekaj o čemer smo se s svetom precej trdo pogajali na zadnjem trialogu, ki je potekal prejšnji teden. Namreč, biti moramo bolj odprti, bolj skromni in morda tudi nekoliko bolj odprti. Radodarni glede točke, ki ste jo omenili. Uh, Govorimo o točki, ki se nanaša na mlade v starosti od 18 do 25 let. To so mladi, ki težko dobijo delovno mesto. Ponavadi gre za mlade, ki nimajo ustreznih kvalifikacij. Mislim, da bomo tu skrenili z poti, če bomo ponujali edino možnost, ki jo vi tu omenjate. To pa je, da se ti mladi vrnejo nazaj v proces izobraževanja in usposabljanja. Ko so zapustili proces usposabljanja in izobraževanja, so bile te osebe eh, verjetno zelo ranljive. Zato predlagam, da ponudimo še eno možnost. To je tudi evropska možnost. Gre za programe prostovoljstva, programe mobilnosti. Tisti mladi, ki se niso vključili dovolj dobro v sistem izobraževanja, bi morali vedeti, da obstaja še ta druga možnost. Sicer bodo ponovno neuspešni. Enkrat so že bili neuspešni, potem bomo poskrbeli za to, da bodo še enkrat neuspešni. Zato predlagam, da ponudimo drugačno možnost, se pravi programe prostovoljstva, potem programe mobilnosti. S tem bomo dopolnili te možnosti, ki ste jih vi ponudili in ki so že same po sebi dovolj razumne. Če bomo vključili še eno možnost, bomo izboljšali tudi samo očinkovitost politik, ki jih vodimo. Tudi v kontekstu nacionalnih politik za boj proti osipu bi morali vključiti druge možnosti za te mlade, da bi se mladi preko drugih programov, ki jih imamo na voljo, znašli bolje, kot so se. Zelo dolg seznam govornikov imam. Naj še enkrat povdarim namen tega ustnega vprašanja in resolucije ni ta, da bi obravnavali celovito vprašanje jamstva za mlade. Poročilo na lastno pobudo bo pripravila gospa Skrišlevska v predvidenem roku mi sedaj samo pošiljamo sporočilo v zvezi s tem, kar je predložila komisija in to sporočilo je namenjeno svetu EPSKO. Za manj kot minuto dobite besedo. Ja, za manj kot minuto. Če je komisija naredila to napako in pozabila na to vprašanje, mi lahko po mojem mnenju to popravimo. Ole Kristensen potem Nadja Hirš, se upravičujem, ampak res vas prosim, da ste kratki eh, ja, in jedrnati. Hvala lepa, zelo, zelo kratek bom. Strinjam se s pripombami predsednice. Več finančnih sredstev bi morali zagotoviti za to vprašanje. Velik del socialnega sklada bi morali, po mojem mnenju, porabiti prav za to vprašanje. Brezposelnost mladih nam vse bolj iz, uhaja iz pod nadzora. Ne smemo več samo sedeti in čakati. Do sedaj smo se osredotočili predvsem na zmanjševanje sredstev v proračunu, vendar je to privedlo do tega, da mladi niso dobili ustreznih delovnih mest potrebujemo obsežne naložbe na tem področju. Na ravni Evropske unije je treba uporabiti vse sklade, ki jih imamo na voljo in vsa sredstva. Enako velja tudi za države članice. Vemo, kakšno je trenutno stanje v Španiji. Vendar je situacija zelo resna tudi v Grčiji in v drugih državah. Priča smo temu, da mladi ne uspejo ustrezno prejeti iz procesa izobraževanja na trg dela in pri tem veliko izgubijo. Hvala. Hvala lepa, Nadja Hirš, potem gospod Cerkas. In dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, predsednica. Mislim, da je pobuda glede jamstva za mlade dobra in pomemben znak. Istočasno pa mora biti jasno, da s tem jamstvom ne ustvarjamo delovnih mest. Delovno mesto ustvarja še vedno delovno mesta. Kar lahko mi storimo s tem jamstvom je, da olajšamo prehod preden spet ne bodo razmere boljše. In zato bomo uporabili tudi sredstva iz Evropskega socialnega sklada, da bi lahko videli, kako lahko sposobimo mlade, še prav posebno v tej skupini, ki morda zaradi manj usposobljenosti že tako ima slabše možnosti. Mislim, da moramo to izpostaviti, še prav posebno zato, ker sem, naprimer, osebno opazila, da je zamisel, jamstva za mlade, nekaj, kar se pozitivno sprema včeraj, naprimer v nemških medijih, pa se to pogosto povezuje z jamstvom za zagotavljanje delovnih mest. Seveda to pa to ni. Potrebno bo torej jasno formulirati, zato da ne bi torej zbojili občutkov, ki jih ni resnično. Je potrebno povedati, da, to samo, da je to samo pomoč mladim v prehodnem obdobju. I, um, hvala lepa, gospod Serkas, potem pa gospa Kornelisen. Hvala, gospa predsednica. Naj povem, da se tudi mi strinjamo s tem, da bi vključili dodatna odstavka v resolucijo v teh dveh odstavkih bi povedali, da podpiramo pobudo, ki jo je podala komisija. Še par besed o vseh teh dokumentih. Sam sem prebral dokument komisije, tudi vaš osnutek resolucije. Vi pravite, da so države članice tiste, ki so zadolžene za to, da se vse začne izvajati v praksi. One so zadolžene za to. Evropski kompromis na tej ravni in evropske zaveze so pravzaprav ničene, zato ker v proračunu, v evropskem proračunu specifično ni namenjenih sredstev za to. Že sedem let se o tem pogovarjamo, ampak države članice niso storile nič na tem področju. Že od smernice iz leta 2005 govorimo o tovrstnih jamstvih in sorodnih zadevah, ampak Evropski socialni sklad se že od leta 2005 ne uporablja na tak način, kot bi si želeli. Zato bi morali preveriti tudi to, kaj so storile države članice. Do sedaj, kot vidimo, niso storile ničesar in Evropska komisija je tista, ki bi morala poskrbeti za ta jamstvo. Tu gre za politično pobudo in komisija je tista, ki mora storiti več. Sicer ne bomo dosegli rezultata in to ne bo evropsko jamstvo. Hvala. Um, Gospa Karnelisen, potem Steinruck. Yeah, ja, I'm standing in for uh, Emilia Turunen who couldn't. Sama danes nadomeščam kolegico Turunen, ki žal ne more biti z nami na današnjem sestanku, kar zadeva vprašanje in resolucijo. Zelo dobro je, da imamo na voljo ta svežen za mlade. Zelo malokrat smo v času tega mandata na podlagi poročila na lasno pobudo sprožili kakršen koli premik pri Evropski komisiji, tokrat je celo podala pobudo, kolikokrat se to zgodi, malokrat, tako da odločno podpiram vse to, kar ste predlagali še vedno, pa nas skrbijo tiste države članice, ki nimajo na voljo dovolj sredstev, da bi zagotovila jamstva za mlade. To so države, kjer je brezposobnost mladih zelo visoka, zato mislim, da bi morali odločno podpreti to, kar ste zapisali v ustnem vprašanju. Emilij Turunen bo seveda še delala na besedilu skupaj z ostalimi poročevalci v senci. Mislim pa, da so predlogi predsednice dobri, strinjamo se z možnjima dodatnima dvema odstavkoma v besedilu, ampak to bo še predmet pogajan. Hvala. Juta Steinruck, potem gospa McIntyre. Ja, dank. Hvala lepa, gospa predsednica. Pobuda je dobra in mislim, da potrebujemo tak jasen signal Evropskega parlamenta. Cilj jamstva za mlade mora biti, da vključimo mlade na trg delovne sile, tudi pri usposabljanju in tako dalje. Na to se moramo osredotočiti. Mobilni programi, programi za mobilnost lahko pomagajo, vendar pa ne bodo rešili vprašanja zaposlovanja. Tudi prostovoljni programi lahko pomagajo. To pomeni, da so sicer mladi dejavni na določenem področju, vendar pa to še ne pomeni prvega delovnega mesta. Mislim, da je pomembno, da se daje evropska raven zavezujoče mladim podaja primere najboljših praks, pobud, kot je tudi osa mlade programa za socialne spremembe in inovacije. Tako da po eni strani si izmenjujemo najboljše prakse, po drugi strani sem pa tudi trdno prepričana, da bomo pri brezposobnosti mladih po toliko letih prostovoljnosti težko dosegli napredek, če ne bomo imeli zavezojočih določb. Jamstvo za mlade je pomembno tudi za posredovanje kvalifikacij. V podjetjih v Evropi veliko krat slišimo, da ni dovolj dobro izobraženih mladih. Zato je to pobuda, ki, če jo bomo resno vzeli, lahko v veliki meri reši vprašanje brezposobnosti med mladimi v Evropi, pa tudi pomankanje strokovne delovne sile. Veliko pogovorjem vam z industrijo in mislim, da to zelo pozitivno spremljajo, tudi v Nemčiji. E, Hvala lepa, gospa McIntyre, potem gospod Eri. Hvala lepa. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da je brezposobnost mladih eden od največjih problemov, s katerimi se sooča Evropska unija. Vendar nisem prepričana v to, da bo jamstvo za mlade s tem, kar imamo sedaj pred seboj, razrešilo težave, ki jih imamo. Obstaja nevarnost, da bomo podali lepo zveneče izjave v smislu jasaj bomo razrešili brezposelnost mladih, vsi morajo dobiti delovno mesto. Vendar to ni v stiku z realnostjo. Vladne uredbe in evropska zakonodaja ne ustvarjajo delovnih mest, podjetja so tista, ki ustvarjajo delovna mesta. Ne moremo sprejemati zakonodaje in misliti, da bomo s tem vzpostavili delovna mesta. To je nekaj, kar me moti in mislim, da je to napaka. Evropski socialni sklad je lahko veliko pomoč mladim, zato ker jim zagotovi usposabljanje, ker jim pomaga pri izboljšanju veščin in zmogljivosti, vendar če bomo preveč razvodeneli namen tega Evropskega socialnega sklada, ne bomo dosegli ciljev. Zato bi morali biti bolj ciljno usmerjeni. Sredstva iz Evropskega socialnega sklada bi morali nameniti za usposabljanje in izobraževanje mladih. 4 milijone delovnih mest v Evropi je prostih, samo zaradi tega, ker nimamo ljudi, ki bi bili dovolj usposobljeni, da bi zapolnili ta delovna mesta. Se pravi, stvari se ne ujemajo na trgu dela. Bojim se, da bomo dosegli ravno nasproten učinek, če bomo podprli to, kar piše. Dobro. 15 do 10 je že ura, 15 minut že zamujamo, glede na predviden dnevni red. Ne gre tu za brezposobnost mlade, gre, mlade gre samo za to, kakšno sporočilo želimo poslati še pred svetom EPSKO, ki bo potekal februarja. Še trije govorniki, zelo na hitro, potem pa glasovanje. Gospod Öri, gospa Sankler, gospa Jezlovecka, s tem tudi zaključujemo seznam govornikov. Gospod Öri. Hvala lepa, gospa predsednica. To pobudo za mlade smo pozdravili. Pobuda je tista, ki nas je opozorila na vsa ta vprašanja vendar se nam zdi, da je še vedno negotova usoda sredstev, ki naj bi jih namenili. Zato Evropski socialni sklad je zagotovo pomemben v tem smislu, vendar drži tudi to, da so podjetja tista, ki bi morala biti zmožna vzpostavljati nova delovna mesta. Tako da bi morda lahko razmislili tudi o kohezijskih skladih in sredstvih, ki so tam na voljo. Zdi se mi, da je to pomembna priložnost zaradi samega ustvarjanja delovnih mest v številnih državah. Mislim, da bi morali še razmisliti o dodatnih možnostih za financiranje, pa ne samo tega jamstva, ampak tudi za druge zadeve. Gospa Sinclair, gospa Jezlovjevska in potem pa res konec, opravičujem. Gospa Sinclair. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica zaposlovanje med mladimi je velika težava po vsej EU, čeprav posebno West Midlands, področje, ki ga zastopam sama. In tako mislim, da je ta pobuda, čeprav je dobro namerna, ne bo našla pravih rešitev. Rešitev za to težavo je, da nimamo preveč zakonodaje, ne reguliramo preveč MSP-ov. Saj v Veliki Britaniji mogoče 83 odstotkov delovnih mest. In točno to, preveč zakonodaje, preveč regulacije, to ovira za poslane. Če resnično želite ustvarjati delovna mesta, prav posebno po Veliki Britaniji, potem je potrebno manj regulirati MSP in potem bi nam morda lahko uspelo. Zvovecka. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Pogosto govorimo o usposabljanju, o jamstvih za mlade, za zaposlovanje mladih. Pogosto govorimo mladim in jim želimo povedati, da jim želimo pomagati. Vendar pa, kot ste dajali, niso vlade tiste, niso socialne politike tiste, ki bi naj ustvarjale delovna mesta. Delodajalci in podjetja morajo to storiti. Najprej se moramo osredotočiti na jamstvo za MSP, da bodo ti lahko ustvarjali nova delovna mesta. Po drugi strani pa moramo spodbujati mlade, da so bolj podjetni. O tej temi govorimo že celo vrsto let, še vedno pa imamo zelo veliko mladih brezposobnih. 7,5 milijonov mladih ni nezaposlenih in se tudi ne usposablja, ne izobražuje. Izobraževanje, usposabljanje je pravzaprav široko dostopno za te mlade. Tako da moramo resnično premisliti o MSP-jih, da bodo ta lahko zagotovila nova delovna mesta. Morda bi lahko tudi mladi ustanovili svoje podjetje in tako zagotovili delovna mesta. Hvala vsem, ki ste se oglasili v razpravi. Vidite, da je to res izjemno pomembno in občutljivo vprašanje. Tudi naš odbor bi moral biti bolj aktivno udeležen pri reševanju teh vprašanj ne želim podaljševati razprave, kot rečeno nas čaka glasovanje. Bi pa vse eno rada odgovorila na to, kar sem slišala strani večjih govornikov. Namreč, da niso javni organi tisti, ki bi lahko od podjetij zahtevali, da vzpostavijo nova delovna mesta. Seveda lahko pravno zakonodajni okvir spodbudi podjetja k vzpostavljanju dodatnih delovnih mest. In to je pravzaprav postavljeno na kocko tudi pri delu, ki ga mi opravljamo. Zdi se mi, da Evropska unija ni vedno tista, ki povzroča težave, ravno nasprotno. Izkušnje, do katerih so prišle države članice, Avstrija, Finska, Luksemburg, moja država, tam so bile sklenjene pogodbe tudi za voljo pobud strani javnih organov in to kaže, da lahko vsi skupaj prispevamo k oblikovanju delovnih mest tudi za mlade. Zato bi Evropska komisija in svet skupaj s parlamentom preko resolucije, v kateri bomo glasovali na januarskem plenarnem zasedanju, poslali čim bolj odločno in čim bolj jasno sporočilo. To je še toliko bolj pomembno, ker vas bom sama zagovarjala oziroma zastopala na svetu EPSKO 7. februarja. Gre za neformalni svet stranjerskega predsedstva. Sem že dobila vabilo na ta svet. Lahko mi zaupate, da bom posredovala to naše sporočilo vsakemu ministru v njegovem jeziku. skupaj s koordinatorji smo oblikovali predlog. Politične skupine so tiste, ki lahko vložijo predloge sprememb, vendar v angliškem jeziku. Se opravičujem koordinatorjem, ki bodo imeli zaradi tega tudi več dela. Koordinatorji so torej zadolženi za predloge sprememb v angliščini. Koordinatorji bodo predloge sprememb posredovali ustreznim odborom. Do 11. decembra imate na voljo, da pošljete predloge sprememb. 18. decembra jih bomo obravnavali. Še enkrat povdarjam, da tu ne gre za celovito vprašanje za poslovanje mladih, gre za bolj osko usmerjeno vprašanje, predvsem pa gre za to, da pošljemo jasno, glasno sporočilo pred svetom. Glasovanje nas sedaj čaka. Točka 11. osnutek poročila, ki ste ga prejeli. Gre pa za smernice na področju politik zaposlovanja držav članic. Verjetno ste ugotovili, da se stanje na področju zaposlovanja v državah članicah ni spremenilo, tudi smernice se niso spremenile, zato bomo predstavili te smernice, kot veste, smo jih že sprejeli, takšne kot so. V poročilu gospoda Örja se to omenja. Lahko torej sprejmete osnutek poročila, kot je bil predložen pri točki 11. Hvala lepa. Tu je šlo zgolj za formalnost. Se upravičujem v imenu našega šarmantnega postopka. Sedaj pa res glasovanje, točka 7 sporočilo kolegice Regine Bastos. Gre za poročilo na lastno pobudo v zvezi s statutom za Evropsko vzajemno družbo. Pri tem poročilu sodelujemo z odborom Juri Na voljo imate kompromisne predloge od A do F. Bo, ja, Me... Očitno sem nekaj spregledala. Morda mi boste kasneje pojasnili, zakaj ste se tako smejali. Prvi predlog spremembe, poročevalka je za, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Poročevalka je za, gospod pa moram še tri, tako da tu ni kakšnih večjih težav, gospa. Mora. Gospa predsednica, se upravičujem, ampak sama nimam na voljo glasovalnega seznama. Aha, očitno nisem edina skupina, je zamočila tokrat. Hvala. Alors, e Predlagam, da skupina JLS sledi gospe Bastos. No, ne bom se odtikala v vaše zadeve, gremo naprej predlog dve je treba prestaviti, ga bomo obravnavali kasneje. Sedaj je kompromis A. Tri skupine so ga predložile za proti vzdržani sprejet. Predlog 2, prespredmeten. Predlog spremembe 4, gospe Sipel, poročevalka je za, kdo je za. Proti vzdržani sprejeto. Odstavek 2 predlog spremembe 5, to je bilo omaknjeno. Glasujemo o predlogu 6 gospoda Bena Mjasa, poročevalka je za, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Odstavek 4, predlog 7, isti avtor, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Odstavek 5, kompromis B, tri skupine za, proti vzdržani, sprejeto ostali predlogi so brezpredmetni. Predlog 11, gospi Basto, za proti vzdržani sprejeto. Pet, predlog 12, gospi Harkin, za proti vzdržani sprejeto. Šest, kompromis C, tri skupine za proti vzdržani sprejeto. Predlog 15, gospi Moranša 3, za proti vzdržani sprejeto. Predlog 16, avtorica ista za proti za, proti, vzdržani. Predlog 16 je sprejet. Predlog 17 odstavek 7, ta je bil umaknjen. Glasujemo o predlogu 18 gospoda Havita za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 19 gospe Sipol je skladen za, proti, vzdržani proti vzdržani sprejeto. Od kompromis D treh skupin za proti vzdržani sprejet. Predlog 23 sipal za proti vzdržani sprejeto. Potem odstavek 9, predlog 24, gospe Kliveti ustni predlog spremembe gospe poročevalke. Kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? Ne. Glasujemo o predlogu 24, kot je bil spremenjen, za proti vzdržani sprejet. Potem odstavek 10, predlog 25, gospa Monaša Trije, kdo je za proti vzdržani sprejet. Predlog 26, Cipel za proti vzdržani sprejet predlog 27 kleveti za proti vzdržani sprejet. Predlog 28 cipol je skladen, glasujemo za proti vzdržani sprejet. Predlog 29 Howit za proti vzdržani sprejet. Predlog 30 kliveti za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 31 kliveti za proti vzdržani sprejet proti vzdržani. Sprejet predlog 32 z, za proti vzdržani. Sprejet. Predlog 33 je brezpredmeten. Predlog spremembe 34 sipal. Tu imamo ustni predlog poročevalke, kdo je za proti vzdržani. Sprejet. Predlog 35 sipal za proti, vzdržani, sprejet. Dobro, bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 35. Sama sem svojo kartico pozabila. Ste vsi oddali svoj glas? Ja. Dobro, stavite kartice v glasovalne naprave. Če pa je problem tehnične narave, potem povejte, kako ste glasovali. En za, en proti. Gospod Ori se vzdrži, ne? Torej dva za, dva proti. To je treba prišteti. 18 za, 24 proti. Zavrnjen odstavek 14, predlog 36, o tem bomo kasneje glasovali. Lahko pa glasujemo o predlogu 37, gospe Bastos, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 38, Howit, za. Proti, vzdržani, zavrnjen predlog 40. Gospoda Benamjasa za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 39 je skladen za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 41, Howit za, proti, vzdržani, sprejet predlog 42, gospe Minodore Kliveti, kdo je za, proti vzdržanje sprejet. Predlog 43, gospe Sipol za, proti vzdržanje sprejet. Predlog 44, gospoda Benamjasa. Tu skupina SD prosi za glasovanje po delih. Najprej glasujemo o besedilu brez formulacije end point out in preserving the social model. Najprej glasujemo o prvem delu, kdo je za. Proti. Vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. 42 proti, torej 26 glasov za, 15 proti sprejeto. Sedaj pa drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Predlog je sprejet. Predlog 45 poročevalke je skladen, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 46. Gospe Sipel za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 18, 17. 48. predlog za, Odstavek 17, predlog 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 je skladen, glasujemo o predlogu 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa priporočila. Odstavek 17, priporočilo 1, kompromis E za, proti, vzdržani, sprejet predlog 2, priporočilo 2, Bastos za, proti vzdržani sprejet. Priporočilo 3, ustni predlog spremembe, nihče ne nasprotuje, kot vidim, glasujemo o predlogu spremembe 52 za, proti vzdržani sprejet. Priporočilo 4. Dobro bi bilo, če bi se v dvorani uspeli nekoliko umiriti, zato da bi se mi slišali. Kje je moje kladivce? Predlog 53 Bastos. Tu najdemo priporočilo 4 z ustnim predlogom spremembe poročevalke. Nihče temu ne nasprotuje. Glasujemo o predlogu spremembe 53 za. Proti vzdržani sprejet. Priporočilo 5. kompromisni predlog trih skupin. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Kompromis F je bil to. Sedaj pa priporočilo 7. Predlog spremembe 56 za. Proti. Bomo preverili. Glasujemo o 56. predlogu spremembe. ki mu naj bi votili, vote je klop. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 17 za, 24 proti. Ni sprejeto. 57 za, proti. Mislim, da imamo približno enako število glasov, bomo preverili. Glasujemo elektronsko predlogu spremembe 57. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 24 za, 18 proti. Sprejeto. 58, gospe Sipel, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Ne se opravičujem, sprejet. Še dobro, da ste vsi zbujeni. Glasujemo o celotnem besedilu, glasujemo elektronsko. Tu mu na pivote, levote klo. Konec glasovanja, upam, da ste vsi oddali svoj glas. 37 za, 3 je proti, en se je vzdržal glasovanje, čestitke pripravljalki mnenja. Gospa Bastos, prosim, da ste res kratki. Ko boste prejeli čestitke strani vseh iz ELS-a, vam lahko v imenu celotnega odbora povem, da smo zelo pomembni tudi v odnosu z odborom Juri in upam, da nas boste dobro zastopali. Smo pridruženi odbor pri tem vprašanju. Upam, da boste skrbeli za to, da bodo tudi poročevalci v senci redno zasedali in da bodo tudi mnenja naših poročevalcev sprejeta. Ko bo enkrat poročilo dano na glasovanje, svojega mnenja ne bomo mogli več uveljaviti. To velja tudi za številna druga vprašanja. Ampak, če smo že pridruženi odbor, je to še toliko bolj pomembno. Zaključili smo torej sedmo točko na dnevnem redu. Prehajamo na poročilo gospoda Kabrnoha. Točka 8. Gospod Sabrnoh je pripravil mnenje o Evropskem partnerstvu za inovacije glede na dejavnost, dejavnega in zdravega staranja. prvi odstavek, kompromis A, štirih skupin, kdo je za. Sprejeto. Predlog štiri, gospe Gönc, za, proti vzdržani sprejet. Pet, ista avtorica, za, proti vzdržani sprejet. Šest, za, proti vzdržani sprejet. Kompromis B, štirih skupin, za, proti vzdržani sprejet. sprejet. Corridor, to, to, to... Lepo prosim ljudi, ki klepetajo, da utihnajo. Paragraf... Predlog deset. Ustni predlog imamo tu. Kdo nasprotuje temu? Ne. Predlog deset za proti vzdržani sprejet. 11 gunc za proti vzdržani sprejet. 12 kastler, z, če bo sprejet, bo predstavljen za proti vzdržani sprejet. Kompromis C treh skupin za proti vzdržani sprejet. Kompromis D štirih skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 24. predlog, gospe Kliveti, za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 25, moram še trije, za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 28, ne. Bomo preverili najprej predlog 25, glasujemo elektronsko. Glasujte ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. 19 za, 21 proti, eno zdržan glas. Prav ste imeli zavrnjen. Predlog 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. No, to pa je odgovor pastirja pastirici. Za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog 29, predlog 30, gönc za, proti, vzdržani, sprejet. 31, Jakon Sari, za, proti, vzdržani, predlog je zavrnjen, kompromis E štirih skupin za proti vzdržani sprejet. Predlog 36 gönc za proti vzdržani. Kar nekaj vas ni glasovalo. Še enkrat 36 za proti vzdržani. Bolj jasno, sprejeto. Predlog 37. Gospod Kastler za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis F štirih skupin za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, ni dovolj jasno. Glasujemo o predlogu spremembe 47 gospoda Kastlerja. Glasujte, prosim ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 17 za, 25 proti, jasno zavrnjen. 48 za, proti, stržani, sprejet. 49 kleveti za, proti, vzdržani, sprejet. 50 gunc za, proti proti vzdržani sprejet. 51 za, proti vzdržani sprejet. 52 je brezpredmeten, kompromis G štirih skupin za, proti vzdržani sprejet. 61 cabrnoh za, proti vzdržani sprejet. 62 gospe Zubr, podpredsednice za proti vzdržani. Zavrnjen. 63 kliveti za proti vzdržani sprejet. 64, dobro, bomo preverili, 63 je predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 24 za, 16 proti, 1 zdržan glas, sprejet. 64 gospe Gonc za, proti, vzdržani. Še enkrat za, proti, vzdržani, sprejet. 65 gospe Anželili za, proti, vzdržani, sprejet. 66 Harkin za, proti vzdržani, sprejet. 67 Angelili za, proti vzdržani, sprejet. 68 za, proti vzdržani, sprejet. 69 Harkin za, proti vzdržani, sprejet. 70 Kastr za, proti vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. 71, gunc za proti vzdržani sprejet. 72, harkin za proti vzdržani sprejet. 73, ista avtorica za proti vzdržani sprejet. 74, gunc za proti vzdržani sprejet. Glasujemo o celotnem mnenju, glasujemo elektronsko. Bomo najprej votili, voti klo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 39 pour, 2 contre, 1. 38 za, 2 proti, 1 zdržan glas. Čestitke pripravljavcu mnenja. Ki doit être reprezenté. Alors, euh, Euh, Še zadnje dopodansko glasovanje, točka 9, gre za poročilo v kontekstu soodločanja gospe Moran Šatrije in sicer v zvezi z minimalnimi varnostnimi zahtevami, v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov, z drugimi besedami zaradi elektromagnetnih sevanj. To je direktiva o elektromagnetnih sevanjih. Odbor Envi je pripravil mnenje. Poročevalka želi besedo pred glasovanjem, če prav razumem. Izvolite. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να... Ευχαριστώ kar bi rada storila, je, da se resnično prisrčno zahvalim poročevalki Elizabet Moran Šati. Popravila je izredno delo, delo, ki je zahtevalo veliko potrpljenja in zelo veliko tudi sproščenosti. Naj izpostavim še enkrat, da gre za zelo zahtevno tehnično poročilo. To je tudi tema, ki Ena je zelo blizu, ki je zelo pomembna za nas, ne samo za me, za kolegico Moran, temveč tudi za ostale. Vš čas smo bili v dialogu in po intenzivnih pogajanjih, ki so se končala včeraj, bi rada prosila, če je možno, da podam ustni predlog spremembe in sicer na začetku 2.3 ta predlog spremembe ne spreminja vsebine člena, gre za to, da opominjamo na nekaj, kar vedno najdemo v naših pravnih besedilih. Gre za temeljni pristop, da pač morajo delavci biti zaščiteni. Naj sedaj to preberemo v angliščini ne glede na splošno načelo delavcev, da ne smejo biti izpostavljeni vsevanjem, ki so nad določenimi vrednostmi. In to je torej to. Potem pa nadaljujemo, kot je že zapisano v besedilu. Za zaključek bi rada povedala, da smo vse kompromisne predloge sprejeli in resnično bi vas rada prosila, da če je le možno, da ta ustni predlog spremembe tudi spremete. To je zelo pomembno poročilo in poročevalka je resnično upravila izredno dobro delo. Tako lahko potem vsi podpremo to, o čemer govorim. Če bomo sprejeli ustni predlog spremembe, potem lahko spremimo tudi predlog snembe ena, če ne se bomo morali vzdržati. Za zaključek eh, naj se vam še enkrat zahvalim, gospod predsednica, za potrpljenje. Če to danes ne bo sprejeto, potem si pridržujemo pravico, da bomo to vložili še enkrat na plenarnem zasedanju. Hvala lepa še enkrat. Kompromis M člen 3D. Vi želite dodati, pogajanje je namreč konec. Sama nisem uspela slediti, morda poročevalka je uspela zabeležiti stvari, samo toliko, da bomo vsi razumeli. Ustni predlog spremembe želite vložiti. Žal mi je, da tega niste predstavili v pisni obliki. Če bi to storili, bi ga lahko vsem porazdelili ta vaš predlog. Saj imate prav, gospa predsednica, se opravičujem. Se opravičujem, bom še enkrat ponovila predlog. Glede, je pa je to v kompromisnem predlogu. En. Države članice bodo zahtevali, da delavci in tako dalje. States shall require that the employer. Potem torej, da bodo delodajalci zagotovili, da je izpostavljeno delavcev in tako dalje. To je stran 14 pri predlogih sprememb. To je predlog spremembe N, druga točka. Torej, member state shall require in tako dalje. Tam bi potem dodali, ne glede na torej, splošno zaščito delavcev, da ne smejo biti izpostavljeni določenim vrednostim sevanja na določenim pragom. In potem seveda gre naprej, da bodo države članice zagotovile. Yes. Notwithstanding the general principle of workers, not being exposed above the exposure limit values. And then member states? Okay, okay, okay, okay. Madame la Presidente, euh, je remercie. Gospa predsednica, najprej hvala lepa gospe Rapti za ta predlog. Kakorkoli že mi predlogu nasprotujemo. Ustni predlog za nas ni sprejemljiv. Politične skupine so se več mesecev pogajale, ne moremo sedaj v zadnjem hipu sprejeti pa tega ustnega predloga spremembe. Zadeva je torej zaključena. Gremo na glasovalni seznam. Člen 1, kompromis J, pet skupine to vložilo za proti vzdržani. Sprejet. kompromis k petih skupin, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis L petih skupin za, proti vzdržani sprejet. Člen 3, slavni kompromis M za. Štiri skupine to predstavljajo za, štiri proti, zdržani sprejet. Člen 4, naslov, predlog spremembe 92, gospedeli, poročevalka je za, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. Kompromis en petih skupin za, proti, vzdržani, sprejeti. Člen 5, kompromis O, petih skupin za proti vzdržani sprejet. Člen 6, kompromis P za proti vzdržani sprejet. Člen 8, kompromis Q, petih skupin za proti vzdržani sprejet. Člen 9, kompromis P. Tomas Mann 178 za, proti vzdržani, spre, zavrnjen. Nov naslov po členu 9, ustni predlog spremembe poročevalke. Kdo nasprotuje ustnemu predlogu? Ne. Glasujemo torej o tem predlogu za, proti vzdržani, sprejet. 245 za, proti vzdržani sprejet, 246 za, proti vzdržani sprejet, 247 za, proti vzdržani sprejet. Poč, ne, člen 3, odstavek 5, nov pododstavek 1a, predlog spremembe 82 je brezpredmeten. 200. 48 poročevalke, kdo je za proti vzdržani sprejet, 249, tista avtorica za proti vzdržani sprejet. Člen 10, kompromis R, petih skupin, kdo je za proti vzdržani sprejet. Člen 11, odstavek 2, predlog 15, poročevalke, kdo je za proti vzdržani sprejet člen 12, odstavek 1, predlog 16, poročevalke za proti vzdržani sprejet, kompromis S petih skupin za proti vzdržani sprejet, člen 14, kompromis T petih skupin za proti vzdržani sprejet. Priloga 1, kompromis U petih skupin za proti vzdržani sprejet sprejet. Priloga 2, kompromis v petih skupin za proti vzdržani. Sprejet. Stran 15, priloga 3, kompromis dvojni ve petih skupin, kdo je za proti vzdržani sprejet. Priloga 4, kompromis X. Petih skupin za, proti vzdržani sprejet. Uvodna izjava 5, 234 predlog za, proti vzdržani sprejet. Uvodna izjava 6, kompromis A, petih skupin za, proti vzdržani sprejet. Uvodna izjava 7, kompromis B za, proti vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 10, kompromis C petih skupin za, proti vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 11, kompromisni predlog D petih skupin, ki povzema odstavek 4 odbora in vi za proti vzdržani. Sprejet. Vodna izjava 12, predlog 2, por... o tem ne glasujemo. Na to vodna izjava 13, kompromis E, petih skupin, kdo je za proti vzdržani. Sprejet. Uvodna izjava 14, kompromis F, petih skupin za proti vzdržani sprejet. Uvodnezjava 14, kompromis G, petih skupin za proti vzdržani. Sprejet. Uvodnezjava 15, kompromis H, petih skupin za proti vzdržani. Sprejet. Uvodnezjava 16, kompromis I, š, petih skupin za proti vzdržani. Sprejet. Predlog 236 za proti vzdržani sprejet. 238 za proti vzdržani sprejet. 29 deli brezpredmeten. S tem smo obravnavali vse predloge sprememb. Glasujemo o celotnem poročilu in sicer elektronsko.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 Še eno glasovanje nas čaka. In še glasovanje o zakonodajni resoluciji, to je zadnje glasovanje. Obravnavamo zakonodajno besedilo, torej vsake toliko glasujemo tudi o tem. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 34 za, 35 glasov za, 2 proti, vzdržal se pa ni nihče drug. Tudi vi glasujete za. Dobro, še enkrat bomo popravili rezultat. 36 glasov za zakonodajno resolucijo. Sedaj se odločamo o tem, ali naj sprožimo pogajanja s svetom, da bi dosegli dogovor v prvem branju. Člen 70 priloga 21 poslovnika pogajalske ekipa naj bi bila sestavljena izporočevalke, poročevalcev v senci, sama bi predsedovala, torej pogajalska ekipa bi vključevala prvo žberes, Harkin, Rapti, Deli, Moran in Tusas. Po vrstnem redu, po spolih. Pogajali se bomo skladno z mandatom, ki je bil danes izglasovan. Januarja se bomo pogajali, kdaj točno še ne vemo, o tem se moramo dogovoriti s prihajajočim irskim predsedstvom. Z glasovanjem smo torej zaključili. Točka 10 na dnevnem redu. Poročilo gospe Veronike Lope Fontanje o evropskem semestru, letni pregled rasti. Govorili bomo o socialnih vidikih, vidikih zaposlovanja. Gre za poročilo, pri katerem sodelujemo. Ne, torej gre za poročilo, o katerem naš odbor sodeluje z odborom za proračun, ki bo podalo mnenje poročevalka. Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej bi rada povedala sledeče. Naj na kratko razložim, zakaj gre pri tem poročilu. Resnično smo imeli zelo malo časa. 28. smo dobili v odboru letni pregled rasti in mislim, da so kolegi potem šele včeraj ali danes lahko to obravnavali. Torej, zelo, zelo malo časa je bilo, da bi se izčrpno ukvarjali s tem. V tem poročilu je stališče Evropskega parlamenta glede stane zaposlovanja v Evropski uniji. S tem želimo seveda aktivno spremljati Evropski semester, kajti naša vloga zaenkrat ne ustreza te, ki bi jo morali imeti glede na našo demokratično legitimnost. Imamo običajen format za poročila na lastno pobudo, čeprav ne gre za zakonodajno poročilo, temveč za običajno. Sestoji iz priporočil, v prilogi in potem tudi specifično priporočila Evropskemu svetu. Upam, da če bomo dosegli soglasje, da, lahko to, da bodo to upoštevali. Izhajamo iz eh, zapletenih socialno-gospodarskih razmer. Žal so se v zadnjih letih te še poslabšale. Trajnostna brezposobnost je narasla, mladi nimajo dela in prav tako je vedno več socialne izključenosti in tudi vedno več revščine. Položaj teh oseb je vedno slabši. Strategija EU 2020 ni zadostila pričakovanjem, pa tudi ne priporočilom iz leta 2012. Prav tako ni zadostila priporočilom iz našega poročila. Z današnjim poročilom mislim, da bomo s predlogi sprememb dosegli še določene izboljšave in bomo sledili določenim prednostnim nalogam. Prva prednostna naloga je cilj Evropa 2020, izvajanje političnih smernic leta 2012 v državah članicah ni bilo zadostno, In zato je nujno potrebno zagotoviti, da bomo leta 2013 razmere izboljšali. Države članice morajo sprejeti potrebne ukrepe v svojih nacionalnih reformnih programih za leto 2013, zato da bi ta cilj dosegle. O brezposobnosti med mladimi smo že govorili, da ni dovolj sredstev, je jasno. Zelo težko je izvajati strategijo 2020 in to ni odvisno samo od nas. V odboru za proračun mislim, da bo potrebno še veliko prizadevanj, da bi nam to uspelo. Druga prednostna naloga je ustvarjanje delovnih mest s strukturnimi reformami in eh, fiskalno konsolidacijo, ki bo spodbudila rast. Države članice morajo sprejeti odločno ukrepe za to, da bi ustvarili delovno mesto in da bi vzpodbudili zelenitev podjetij in eh, ustanavljanje podjetij. Prav tako je potrebno pomagati podjetjem pri sofinanciranju, pa tudi pri modernizaciji. To je pogosto omenjeno poročilo. Ko govorimo tudi o zelenih delovnih mestih, ki imajo velik potencial ustvarjanja delovnih mest. Danes smo že govorili o brezposobnosti med mladimi. To je težava, ki je v Evropski uniji, čeprav posebno v moji državi, nekaj, kar je zelo pereče. Moramo spostaviti programe usposabljanja. Mladim moramo pomagati, pa tudi podjetjem pri tem, da bodo izvajali programe, s katerimi bi mladim lahko ulajšali prehod iz šol na delovna mesta. Potrebno je razviti celovite strategije za mlade, za tiste, ki ne najdejo delovnega mesta in morda tudi za tiste, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Tudi zato potrebujemo ustrezna sredstva. Četrta prednostna naloga. Bolj dinamična in bolj porožna delovna mesta in trg delovne sile. Ustvariti moramo točno taka delovna mesta za to, da bi mladim, ženskam, invalidnim osebam in zapostavljenim skupinam lahko pomagali. To je tudi tega v poročilu komisije ni prav veliko najti. Trg delovne sile mora biti bolj prožen, bolj dinamičen in najti moramo ravnovesje med potrebnimi vačvalnimi ukrepi. Po eni strani, po drugi strani pa ne smemo poslabšati kakovost delovnih mest in socialno varnost. Vem, da bo to težko doseči, vendar pa mora nam uspeti. Peta točka. Revščina in socialna izključenost. Veliko je bilo že prizadevan, kar se tega tiče, da pa vseeno ne smemo počivati. Revščina v Evropski uniji še vedno narašča. Šesta točka. Demokratična legitimnost in udeležba civilne družbe. Veliko krat smo že povedali, če želimo, da bodo naši državljani verjeli v reforme in ukrepe, ki jih sprejemamo, še prav posebno vrčevalne ukrepe, potem moramo seveda biti demokratično legitimirani in moramo vključiti v to tudi civilno družbo. In potem še zadnja točka. Ustvariti moramo kar se da dobro davčno politiko za ustvarjanje eh, rasti in tako bi potem ustvarjali tudi delovna mesta. Prav tako seveda moramo tukaj omeniti varčevalne ukrepe. Ti so potrebni, vendar pa ne smajo pomeniti poslabšanje socialne varnosti in eh, pokojev na trgu delovne sile. Nismo imeli veliko časa, vendar pa sedaj lahko podamo še predloge sprememb. Tudi tukaj imamo predvsej natrpan urnik, vendar pa mislim, da bomo s tem še izboljšali poročilo. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa. Gospod Gutierrez, potem gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospe Lopez Fontanje za upravljeno delo. Hvala lepa za to poročilo. Mislim, da je to zelo dobra podlaga za nadaljne delo, da bomo lahko dosegli dober dogovor. Določene stvari bo treba nekoliko spremeniti, morda v besedilo še kaj vključiti, vendar ni problem v sami obliki. Mislim, da je besedilo dobra osnova za to, da dosežemo kompromis. Vprašanje pa je, kako se je komisija lotila tega vprašanja v svojem sporočilu. Včeraj oziroma prejšnji teden je komisar Ren podal tudi svoje mnenje o teh vprašanjih in pričakoval sem, da se bodo stvari nekoliko spremenile. Vsaj v zadnjih letih nismo dosegli kakšnega večjega napredka, znova smo se znašli v luknji. V svojem sporočilu komisija pravi, da bi morala Evropska unija pokazati, da naše politike delujejo. Državljanom je treba pokazati, da naše politike delujejo. Na voljo imamo že tretjo tretje poročilo o rasti. Vidimo, kje se rast danes nahaja. Še vedno nismo dosegli tistega, kar bi želeli. Štiri leta upravljamo s krizo, delamo analize, sprejemamo politike, ki ne prinašajo rezultatov. Tri cilje je komisija opredelila v tem letnem pregledu. In sicer, da moramo biti bolj konkurenčni, ampak vprašanje je kako. Strategija, ki jo ima komisija na voljo v tem trenutku za doseganje konkurenčnosti, se omejuje samo na zmanjševanje stroškov v podjetjih. Na tisoče delavcev, na milijone delavcev naj bi vključili v sindikalne pogodbe in kolektivne pogodbe, s tem bomo zagotovili tudi verjetno večjo fleksibilnost. Prilagoditi je treba delovne modele in ne samo sam način pro, proizvajanja. Mislim, da konkurenčnost za vsako ceno ni vredna tveganja. Komisija pravi tudi, da je zmanjšala določene napetosti v finančnem svetu. Meni se zdi to absurdno. Danes jasno vidimo, da tiste države, ki so močno omejile, skoraj da v celoti omejile dostop do finančnih trgov, še vedno niso dosegle rezultatov. Tri države se financirajo tudi s pomočjo nemških obveznic v višini 400 odstotnih točk, ampak še vedno niso dosegle ciljev. Mislim, da se napetosti na finančnem trgu niso zmanjšali. Še vedno obstajajo velike razlike ki so resnično nedopustne. To velja tudi za finančne trge. Komisija pravi, da je edina možnost, ki jo trenutno imamo, tista, ki je tam zapisana, ampak po treh letih neuspešnega lotevanja s temi vprašanji ne najde nobene druge rešitve, kot to, da še dodatno zahteva od držav članic, da zategnejo pas, da zmanjšajo primaklaj. Vendar je to past, v katero bomo padli, zaradi tega, ker bomo s takšnim početjem samo še zmanjšali trgovino, uvoz. Na 20 straneh je komisija predstavila svoje predloge, ampak niti enkrat ne omenja tega, kaj bi lahko storile posamezne države v Evropski uniji, zato da bi spodbudile naprimer interno trgovino, da bi povečali interno popraševanje, da bi zmanjšali stroške dela. Če bi Nemčija za 5 ali 10 odstotkov povišala fiksne stroške dela, bi s tem imela koristi celotna Evropa. To pa je zagotovo v našem interesu, ker želimo spodbuditi rast v celotni Evropski uniji. Komisija govori tudi o deljeni odgovornosti, vendar je to neenakomerno porazdeljena odgovornost kar zadeva države članice in kar zadeva Evropsko unijo. Države članice izpolnjujejo priporočila, ki jih prejmejo vsako leto, ampak tudi ta priporočila večkrat privedejo do socialnega razkola. Z vidika institucij torej lahko povemo, da je težko opredeliti, raz ne vemo, kaj se dogaja z euroobveznicami, potem z naložbami, z drugimi pomembnimi vprašanji, z Evropsko bančno unijo naprimer. Komisija priznava, da je strategija zategovanja pasu omejila rast in da to kratkoročno gledano omejuje tudi možnost zaposlovanja. Torej, po eni strani je kritična komisija do svojih politik, po drugi strani pa ne ponuja ničesar novega, kar pomeni, da bo v prihodnjem letu še več brezposobnosti, še manjša rast in tako naprej. Kar nekaj kazalnikov se tu omenja, ti kazalniki naj bi bili zelo raznoliki, ampak komisija pravi, da če bomo zmanjšali stroške, bomo povečali drugo stran. Ampak večina držav v Evropski uniji na ne. En, V Evropski uniji na neenak način zmanjšuje sredstva. Nekatere države članice zmanjšujejo sredstva za inovacije, druge za izobraževanje, drug, tretje za socialne zadeve. Pomembno je, da povečamo prihodke, da ne bodo prihodki v minusu. V celotni Evropski uniji je treba poskrbeti za to zato bi morali jasno razlikovati tudi med posameznimi državami članicami v tem kontekstu, ne pa da vse države obravnava na enak način. Komisija ustraja na tem, da bi se morali držati začrtane časovnice za zmanjšanje primakla in da se tega drži kot pijanec plota, ampak uh, Zelo pomembno je, kakšen časovni okvir si postavimo za doseganje ciljev. Res je, da želimo zmanjšati javni dolg, ampak vsak posameznik seveda potrebuje določen čas, da se naprimer prilagodi določenim zadevam. Enako velja tudi za naprimer posameznike, ki želijo izgubiti nekoliko teže. Nekateri potrebujejo tri mesece, da skušajo, drugi več, tretji manj. Zato bi morali prilagoditi ta časovni okvir za zmanjšanje primankljaja. Podaljšati bi morali ta rok za nekaj let. Upoštevati bi morali tudi šesterček in predloge, ki so tam zapisani. 86 milijonov evrov bi morali nekje najti, zato da zagotovimo dodatno rast. Zato ne vem, zakaj je komisija tako obsedena, da dosežemo zastavljen cilj na področju primankljaja v roku, ki ga je strogo začrtala. Nujno potrebno pa je znotraj tega novega časovnega okvira izpostaviti tudi evro, da je treba vlagati več v izobraževanje, da ne bi smeli ustrajati izključno na zmanjševanju primakljaja, ampak da je treba vključiti tudi zlato pravilo. Strinjam se z večino tistega, kar piše v poglavju o zaposlovanju. Kako naj ne bi bil za, če v našem odboru več let govorimo točno o tem, ne samo, ko obravnavamo letni pregled rasti, ampak tudi v kontekstu drugih sporočil, ki smo jih sprejeli. To so obljube, ki jih dajemo vsako leto in ki se nikoli ne izpolnijo, kar pomeni, da na politični ravni ne sprejemamo odgovornosti. Pomembno je, da dosežemo neko ravnotežje med željami parlamenta, med načrti komisije in odločitvami, ki jih sprejema svet. Že lani bi morali bolj spodbujati tudi nacionalne programe zaposlovanja. Teh stvari nismo spremljali, nismo jih ustrezno nadzorovali, ne vemo, kateri nacionalni programi za zaposlovanje so bili uspešno izvedeni, kateri so prenesli rezultate. Na voljo imamo samo globalno številko, ki kaže na to, da imamo leto samo še na milijone brezposlenih več. Potem so tu javne storitve. V moji državi so letos skoraj da 60 odstotkov proračunskih sredstev zmanjšali za ta sektor. Skoraj da 3 milijarde. Potem Eures, seveda je Eures pomemben, ampak že 4 leta o tem govorimo, pa se nič ne premakne nikamor. Potem kohezijski skladi, skladi za prestrukturiranje. Ta sredstva bi morali uporabiti za to, da damo prednost za poslovanju, predvsem za poslovanju mladih. Mislim, da ne bi smeli oduzeti sredstva na enem področju in jih potem avtomatično prenesti nekam drugam. Bolj strogi moramo biti, biti moramo tudi bolj konkretni glede tega, kam bomo posredovali sredstva iz socialnega sklada. Bolj natančno moramo predeliti posamezne programe. Na voljo imamo tudi program za poslovanje, vendar to je že zelo star program, zato bi morali storiti več, ne pa da imamo na voljo samo instrumente, ki smo jih sprejemali do sedaj. Potrebujemo nova sredstva, nove mehanizme, nove sklade, zato bi morali biti nekoliko bolj zahtevni tudi do nas samih. Kar nekaj stvari me zelo, zelo skrbi. Komisija vedno znova poudarja trg dela, da je trg dela edina rešitev za trenutno krizo. Skrbi me predvsem stavek, ki pravi, da je nujno potrebno zmanjšati zahteve iz standardnih pogod, predvsem tiste določbe, ki govorijo o nadomestilu oziroma očkodnini. Res sem se spotaknil ob to formulacijo standardne pogodbe, ampak za kakšne pogodbe tu gre? Ali gre za standardne pogodbe ali za druge? če gre naprimer za primer nacionalizacije banke, se upravičujem, ker ustrajam na tem, ampak izvedli smo kar nekaj reform na trgu dela. Te reforme so za polovico zmanjšale pravice delavcev, ki so jih odpustili, naprimer. ampak v Španiji smo pa z evropskimi sredstvi reševali ogromno bank delavce pa se odpušča brez kakršnega koli nadomestila ali brez kakršne koli odškodnine. Pri bankah pa najdemo sredstva za to, da izplačamo tiste odgovorne, ki so jih iz bank odpustili. Zato bi morali biti nekoliko bolj fleksibilni. Govori pa komisija v svojem dokumentu tudi o kolektivnih pogodbah, o določbah, ki se nanašajo na kolektivne pogodbe, kaj te določbe pomenijo, kako se omejujejo pravice delavcev, ki imajo sklenjene takšne pogodbe. Razmišljati je treba tudi o pokojninskem sistemu, o sistemu nadomestil za vse, ki izgubijo delovno mesto. To je res nujno potrebno, še posebej, kadar govorimo tudi o mladih, o izobraževanju, o usposabljanju. Zagotoviti je treba kakovostne storitve, sicer ne bomo dosegli ničesar. Gospa Lopez Fontanje, mislim, da je to dobro izhodišče za nadaljne delo. Dobro bi bilo, če bi stvari bolje nadzorovali. Če pa bomo podprli vse to, kar je tu zapisano, se mi zdi, da bomo izgubili vredostojnost oče državljanov. Hvala. Eh, gospa uh, Harkin, potem gospa Cornelisen. You, well... Hvala lepa, predsednica. Oba kolega sta že povedala večino, tako da nimam več veliko zapovedati. Nekaj pripom pa vseeno. Najprej hvala poročevalki za poročilo. Žal sem ga dobila šele danes, tako da sem ga zelo hitro prebrala. Zdi pa se, da je precej obsežno. Kot moj kolega bi rada nekaj novih odgovorov, pa vseeno hvala. Torej, prva pripomba. Strinjam se s tremi ključnimi sporočili. Morda bi lahko ukrepili tretji odstavek, vendar pa strinjam se s tem, kar ste dejali. Spet govorite o dejstvu, da trenutnih ciljev ne izpolnjujemo, kar se Euro, Evrope 2020 tiče, in potem govorite o dodani vrednosti skladov in sredstev Evropske unije. Strenem se, da ko morajo države članice posredovati reformne programe in za zaposlovanje, morajo to storiti bolje. Razočaranje je, da tega niso storili tako, kot bi morali. Kot je dal kolega, nimamo nacionalne slike, imamo samo celovito podobo. Prejšnji teden smo imeli razpravo z Andorjem in Renom glede pregleda rasti in celotna zadeva se mi zdi obupna. Vsem tem ne vidim dokazov, da politika deluje. Deluje na določenih področjih, na drugih pa ne. Če si ogledamo samo vračevalno politiko, lahko vidimo v veliko državah članicah, da je dolg še višji kot pred vračevanjem. Tako da se zdi, da si želite pomagati, potem pa zdrsnete še niže, ker ni rasti in ker ne morete potem zniževati dolga. Ali saj zniževati dolga, glede na BDP in rast države. Komisija in upam tudi soglasen parlamenta si mora ogledati nijanse. Ne govorim, da je potrebno vse popolnoma spremeniti, potrebno si je ogledati morda manj tok časovni razpored, morda razmišljati malo drugače, nekonvencionalno, ne samo se osredotočiti na vrčevanje. Vem, da ne gre samo za vrčevanje, to ni pošteno do komisije. Za več gre, vendar pa samo bistvo zadeva vrčevanje. Mislim, da moramo zagotoviti, kako bi lahko uveljavili spremembe za tiste države, ki so v resničnih težavah, da bi iz tega išle. Včeraj, naprimer, veliko vas je bilo na ozočih, sem bila na parlamentarni konferenci za invalidne osebe. In srce no, Zelo težko je bilo slišati, kaj vse se dogaja, ne samo v državah članicah, kjer je veliko več vanja, temveč tudi v drugih državah članicah, kjer pravijo, da je sedaj socialna varnost veliko manjša, nadomestila so se razpolovila in imajo vpliva na to. In to je torej vpliv politik, ki jim sledimo. Mislim, da moramo to uravnovesiti, glede tega, kar počnemo. Strinjam se z vami, kar se tiče odstavkov 25 in 26, ko govorite o tem, da se mora fiskalna konsolidacija nadaljevati, vendar pa se to mora nadaljevati na sorazmeren način in kot bomo ustvarjali rast. Če bi lahko podali nekaj zamisli na to temo, bi bilo to zelo korisno in to mora biti potem raznoliko po državah članicah. Končujem, strinjam se glede vašega zadnjega dela, kjer govorite o okrepljenem demokratičnem nadzoru in odgovornosti. Vsi vemo, da v vseh državah članicah, še prav posebno pa nekaterih državljani, vedno bolj postajajo otojeni od Evropske unije, ker pač berejo samo naslove. Tako da mora Evropski parlament in nacionalni parlamenti odigrati večjo vlogo pri tem, da bodo državljani bolj povezani, se bodo čutili bolj povezane z evropskimi inštitucijami. To bi bilo zelo pomembno. Hvala lepa. Merci beaucoup, Madame Cornelis. Hvala lepa, gospa Cornelis, zatem gospa Zubar. Če. Hvala lepa, predsednica. Naj začnem s čestitkami poročevalki za tako obsežen osnutek poročila, ki je bilo pripravljeno v tako kratkem času. Vem, koliko trdega dela smo vložili zadnjič, da smo to pripravili in mislim, da ste eh, se resnično dobro odrezali. Mislim, da je to tudi zelo hvaležno delo, kajti sedaj lahko imamo tudi zelo obsežno razpravo o krizi, o ekonomski usmeritvi, ki bi jo morali sprejeti na ravni EU, pa tudi na ravni držav članic, zato da bi išli iz nje. Žal mi je, da lani glede letnega pregleda rasti ali evropskega semestra ni bilo sprejetih veliko naših priporočil strani sveta ali komisije zdi se, da za njih demokratična legitimnost ni tako pomembna, ko usmerjajo naša gospodarstva in trg delovne sile v naslednjih letih. Mislim, da nimajo prav. Vesela sem, kakšno obliko smo izbrali za to poročilo. To je nekoliko drugačno kot lani. Tako bomo prisilili vsa Evropsko komisijo, da se odzove dobesedno in seveda niso sami pripravljeni sprejeti tistega, kar predlaga parlament. Tako da jih pač moramo prisiliti. Zadovoljna sem tudi, da je EU 2020 strategija, ki je zelo odločno omenjeno v poročilu. Ne dosegamo ciljev te strategije, oddaljujemo se od ciljev, brezposobnost je vedno višja, revščina je vedno višja, vsaj tri milijone dodatnih revnih imamo, mesto da bi revščino zniževali. Potem nižamo sredstva na področju raziskav in razvoja, čeprav bi to moral biti sektor, ki bi ga morali podpreti, katerega bi morali investirati, da bi okrepili inovativnost. Okoljskih ciljev se ne upošteva več, namesto da bi ustvarjali zelena delovna mesta. In zdi se, da je v 2020 sploh ni več tema, s katero se ukvarjamo. Zdi se, da je filozofija taka, da je EU 2020 strategija ki je ustrezna, če gospodarstvo gre dobro. Sedaj pa bomo to nekako dali na hladno, dokler se razmere ne izboljšajo. Nam se to ne zdi ustrezno. EU 2020 mora biti del načina, kako izidemo iz krize, kako bomo ustvarjali spet delovna mesta v belem in zelenem sektorju. Tako da sem zelo zadovoljna, da je to odločno izpostavljeno. kar se tiče udeležbe parlamenta in civilne družbe, tukaj bi morali biti nekoliko bolj odločni in podala bom nekaj predlogov sprememb na to temo. Sicer pa mislim, da ste upravili resnično dobro delo. Hvala lepa. Super, potem bom sama povedala par besed, na koncu še komisija. Želi še kdo morda besedo? Ne. Gospa Zobar. Obrigada, senhora presidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Zaenkrat, če nisem imela možnosti prebrati vaše poročilo, še včeraj zvečer sem prispela v Bruselj. Sedaj pa sem slišala to, kar ste povedali, zelo pozorno sem prisluhnila in moram reči, da sem postala pozorna na nekaj. Sedaj moramo resnično poskušati razumeti, kako bi naj to izvedli v praksi. Vendar pa tu imam nekaj težav in sicer gre za sledeče, za naslednji stavek. Dejali ste, da mora konsolidacija proračuna biti izvedena s pogledom na rast. praksi pa vidim sledeče. Konsolidacija proračuna pomeni nekaj konkretnega. Nekaj konkretnega pri izvajanju. Seveda, na to gledam z vidika svoje države. Konsolidacija proračuna se tukaj precej spodbuja. To je jasno vidno. To se kaže tudi v memorandumu trojke. In v moji državi je to pomenilo predvsem dve stvari. Pri zaposlovanju smo imeli veliko odpuščanj in zniževan plač. Plače so bile veliko krat zamrznene, podporni ukrepi, kot naprimer nadomestilo za dopust, in ostala nadomestila so bila črtana. Tudi v javnem sektorju so odpuščali. Do naslednjega leta bi jih naj opustili 50 odstotkov. To je največji val odpuščan kadarkoli. To pri nas pač pomeni, ko govorimo o konsolidaciji proračuna. Včeraj sem poslušala poročile in povedali so, da so da se je prodaja od septembra na Portugalskem znižala za 4,5 odstotka. To je največji upad v celotni Evropski uniji. To pomeni, da ljudje nimajo sredstva, nimajo denarja in to pomeni seveda tudi, da vsak dan propadajo MSP-ji. In sedaj imam težave pri razumevanju, kako obe zadevi lahko povežemo. Vse skupaj so lepe besede, vendar pa v praksi ima to seveda tudi svoje posledice. Podali bomo predloge spremem, tudi sama jih bom podala in enem predlogov bo tak, da bo poskušal upozoriti na zniževanje plač in pokojnin. Ne zato, da bi s tem se skušali približati socialni pravičnosti, temveč tudi zato, da bi spet zagnali gospodarstvo, da bi bili bolj dinamični in upam, da boste moje predloge spremem tudi sprejeli. Hvala lepa. Mikrofon. Euh, euh, Hvala lepa poročevalki, vsi kolegi v tem odboru, ki se zanimajo za to vprašanje, zelo dobro vedo, da je naša naloga pomembna. Tudi komisijo smo prosili, da upošteva naš predlog, da se spremeni naslov pri tem dosjeju. Mi govorimo o letnem pregledu rasti, ampak tu je pravzaprav paradoks. Govorimo o pregledu rasti, čeprav napovedi komisije OECD-ja, Mednarodnega denarnega sklada in drugih akterjev, ki so pripravili neodvisne analize, menijo nekoliko drugače. Predlagam, da si vsi preberete ta dokument. Ne vem, ali ste seznanjeni s tem. Skupina socialistov in demokratov je tri neodvisne institute prosila, da pripravijo strokovno mnenje o možni rasti. Gre za neodvisna mnenja ki govorijo ravno nasprotno tistega, kar piše v letnem pregledu rasti. V teh mnenjih se ugotavlja trenutno stanje. V razpravi smo se pogosto sredotočili na vprašanje, pri katerem se je stanje še precej poslabšalo v zadnjem obdobju. No, o tem bomo govorili še v tem mesecu. obravnavati je treba medinstitucionalna vprašanja in vsebinska vprašanja. Tisto, kar potrebujemo, je strategija. Federalizem naj bi se zmanjšal na možnost sankcij, ki bi jih sprejela komisija, nekaj naj bi nadzorovalo tudi sodišče. Se pravi, neko povezavo treba vzpostaviti med nacionalno in evropsko ravnjo tako bomo lahko sicer dosegli, ampak komisija žal ne razmišlja na tak način, ampak res samo na tak način bomo lahko dosegli svoje cilje. Sama sem bolj federalistična, ampak ne na podlagi enega samega pravila in ne na podlagi tega, da bi komisija lahko kogarkoli sankcionirala. Glede vsebine. Letni pregled rasti nam ponuja neke vrste pregled stanja komisija pa bi morala končno dati na mizo tisto slavno pogodbo. Sicer podaja za vsako posamezno državo tudi konkretna priporočila, to je neke vrste letni načrt, istočasno pa bi morali sprejeti še nek dogovor oziroma pogodbo o kaznih, kazni pa bi potem nadzorovala, odrajala Evropska komisija. Nekatere države članice so se zatekle za evro, govorijo o tem, kaj bi lahko storile, če se ne. Občutek pa imam, da zdravilo v tem primeru verjetno ne bo kaj boljše od same bolezni. Komisija je spostavila še dve razsežnosti, ki sta nekoliko izpadli iz te razprave. Uh, Najprej socialna razsežnost v tem letnem pregledu rasti se o tem ne govori veliko. V našem odboru smo pogosto govorili o mladih, o tem, da imamo zamisli glede tega, kako naj se dodatno vlaga v človeški kapital, da so to vrstne naložbe ključnega pomena. Komisija bi morala v vsaki posamezni državi spostaviti tudi to vprašanje. Tak predlog bomo podprli, zato bo vaše poročilo zelo pomembno pri delanju korakov naprej. Iti moramo dlje. Po mojem mnenju socialna dimenzija ni dovolj dobro upoštevana strani komisije, strani kolegija, tudi generalni direktorat pristojen za to področje ni dovolj upošteval tega vprašanja. Sveta Ekofin in EPSKO tudi premalo sodelujeta v zvezi s tem. Ravnotežje treba vzpostaviti upoštevati je treba heterogenost držav. Želimo povezati evropsko in nacionalno razpravo, kar pomeni, da bomo na evropski ravni imeli zelo jasen pregled nad globalnim stanjem, celovitim stanjem. Stvari pa je treba potem izvajati na ravni posamezne države članice. Države članice pa ne bodo vse izvajale identičnih ukrepov. Isti recept ne more veljati za vse. Ta povezava pa je tista, s katero smo se v našem odboru precej ukvarjali in pri kateri je komisija zauzela preveč enostranski pristop. To je pristop, v okviru katerega nihče več ne želi govoriti o kaznih, temveč o moralnem tveganju, kar pa je približno eno in isto. Toliko bi sama prispevala k tej razpravi. Komisija, danes jo zastopa gospod Garcia in ali gospod Ankštet, ne vem, kdo od vaju se bo oglasil. Mi vzeli lepo. Seda je vaša v vsakem primeru. DG Employment. Dobar dan, GD za poslovanje. Hvala lepa, predsednica, da ste mi dali besedo in da spregovorim v kontekstu te razprave. Cenimo vse pripombe, ki smo jih slišali. Letni pregled rasti ga sprejema komisija je v kontekstu, ki si ga nismo želeli. Videli smo, da so se razmere posod poslabšale. Zaposlovanje in socialna varnost se je v veliko državah članicah poslabšala in mislim, da je to vidno tudi v razpravah komisije, ko smo pripravljali ta letni pregled rasti. Jasno je, da so razmere težavne, prav tako pa so raznolike. Nasplašno, kot sem dejal, se razmere slabšajo, vendar pa imamo predvsej raznolike razmere. Tu imamo različne stopne rasti po državah članicah, v nekaterih državah so više, ponekod imamo upad. Prav tako imamo tudi različne razmere na trgu delovne sile. To je zelo opaziti pri različnih stopnjah brezposobnosti. In to je tudi v osnutku vašega poročila. In tudi v prilogi. Razmere na trgu delovne sile se zrcalijo v tem, kar je bilo omenjeno že kar nekajkrat danes, namreč v fiskalni konsolidaciji in v možnem manjerskem prostoru za različne države članice. Raznolikost zadeva dve ključni dejsti. Najprej manjerski prostor in koliko lahko gospodarstvo izkoristi tako zasebni kot javni sektor. Fiskalna konsolidacija je ena ključnih prednostnih nalog to je navedeno v ciljih, kako bi spet zagnali gospodarstvo, namreč to je pač pogoj za rast. Mislim, da je pomembno v sporočilu komisije razvati to, da potrebujemo različne poti fiskalne konsolidacije, potrebujemo različni manevrski prostor po državah članicah in to je že v nekaterih odločitvah, ki so bile sprejete, naprimer, kar se tiče fiskalne konsolidacije. In mislim, da moramo tukaj biti resnično zelo, zelo diferencirani. Prav tako se dobro zavedamo potrebe, da ohranimo kar nekaj elementov, ko izvajamo fiskalno konsolidacijo. Komisija je prepoznala kar nekaj teh elementov, seveda dodelovanje sredstev, raziskave. V kontekstu zaposlovalne politike pa moramo seveda tudi okrepiti učinkovitost zaposlovanja in trga delovne sile. Prav tako so pomembne varnostne mreže in učinkovitost socialnih sistemov. To je ključnega pomena, če želimo doseči napredek, če želimo iziti iz krize, še prav posebno za ranjive skupine. Naj omenim nekaj pripomp glede nacionalnih programov za delovna mesta. Zavedamo se, da je to potrebno. V zaposlovalnem poglavju o nacionalnih programih smo o tem govorili. To je približno to, kar razumemo pod nacionalnim načrtom za ustvarjanje delovnih mest. Bolj podrobne smernice državam članicam pa bomo še poslali, kar se priprave nacionalnih reformnih programov tiče. In tukaj bomo vključili tudi nekaj več podrobnosti, pa tudi to, da bomo povedali, kaj bi naj bilo v nacionalnih programih za delovna mesta. Nekatera vprašanja, ki so bila omenjena kot ključne prednostne naloge, od teh je komisija že poglobljeno razpravljala tudi v predlogih včeraj, glede svežnja za zaposlovanje mladih, glede javstva za mlade in potem tudi glede javnih zaposlovalnih storitev. Gre pa seveda za delikatno ravnovese zagotavljanja socialne varnosti. To je prednostna naloga, pa tudi potrebe randljivih skupin. To so ključni elementi predloga komisije, na to se osredotočamo, prav tako pa tudi izvajanje fiskalne konsolidacije. Tukaj se bom ustavil. Z veseljem pa bom sodeloval s poročevalko in vsega odborom, če bo potrebno razjasniti še kakšen vidik letnih pregledov. Hvala lepa, gospod poročevalka. Merci, madame la présidente. Euh, quiero dar las gracias a todos eh, los uh, shadow rapporteurs y también a la comisión. Najlepša hvala. Naj se zahvalim vsem poročevalcem v senci in komisiji za sam predlog in za pripravljenost na dialog. Uh, Eh, verjetno nima smisla, da odgovarjam na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Eh, marsikdo jih bo našel, že če podrobno prebere poročilo, ampak eh, potrebno je doseči konsens in če želimo, da nam prisluhnejo, je potrebna tudi široka večina. Vsekakor upamo, da nam bo uspelo oblikovati besedilo, ki bo Eh, deležno čim širše večine, kajti če ne bo večine, nam ne bo nišče prisluhnil. Hvala. Zla, eh, torej, rok za vložitev predlogov sprememb je tako kratek, kot je bil rok za pripravo tega osnutka. 13. decembar do 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. 18. decembra bomo to obravnavali, Glasovali pa bomo 14. januarja na izrednem zasedanju našega odbora v Strasburu. Na plenarnem zasedanju naj bi o tem glasovali 4. in 5. februarja. V umestnem obdobju 28. januarja bolj specifično pa bo potrebno. potekal tudi teden Evropskega parlamenta. Vse ekipe, ki se pogajajo o tem besedilu, se bodo takrat srečale. Želimo organizirati neke vrste platformo za izmenjavo mnen tudi z nacionalnimi kolegi v zvezi s tem vprašanjem. Točka 11. Sama sem pripravila poročilo Pri točki 12 smo se upravičujem. Gre za poročilo o odgovornosti države zastave za zvrševanje direktive o izvajanju sporazuma sklenjenega med. Združenjem ladjarjev ES in Evropsko federacijo delavcev v prometu o konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu, ki spreminja direktivo 1999-63. Osem predlogov sprememb sem prejela k temu poročilu. Bom predstavila svoje stališče v zvezi s tem. že ko smo predstavili osnutek poročila, smo rekli, da največje težave izhajajo ne iz samega tolmačenja konvencije, temveč iz tolmačenja tega, kako naj bi se ta konvencija izvajala v Evropski uniji, glede na to, da so za to vprašanje pristojne države članice in Evropska unija. Konvencija prinaša tudi nekaj pomembnega, nekaj novega. Gre za konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu. Države, ki so ratificirale to konvencijo, organizirajo seveda tudi inšpekcije na ladjah pristaniški organi lahko opravijo te inšpekcijske preglede, ne glede na to, ali je država pod zastavo, katere pluje zastava, ratificirala to konvencijo ali ne. Torej, z pravnega vidika bi konvencija lahko bila korisna za to vrstne inšpekcijske preglede. Problem pa je, da sama organizacija inšpekcijskih pregledov ni v pristojnosti Evropske unije, temveč v pristojnosti držav članic. To velja tako za inšpekcijske preglede same, kot tudi za izdajo certifikata, ki naj bi dopolnil inšpekcijski pregled. Države članice so v okviru sveta zelo strogo zauzele svoje stališče, kar zadeva predloge sprememb, kar nekaj jih je strani Filipa Bakerja, Filipa Bajona in Mesnerja. 64, 65, 66, 67. Ti predlogi se nanašajo pravzaprav na isto povezavo. Torej, kako lahko države članice izvajajo svoje pristojnosti. Prihodni teden se bomo o tem pogovarjali na sestanku, ki sem ga sklicala. Ti predlogi sprememb bi nam omogočili, da najdemo pot iz tega protislovja, v katerem smo se znašli, zato jih podpiram. Z tega vidika se mi zdi, da bomo lažje našli tudi odgovor na vprašanje. Če nam ta možnost omogoča boljši pogajalski položaj, v pogajanjih s svetom, potem bom te predloge z velikim veseljem sprejela. Vendar moramo najprej preveriti, ali bomo s temi predlogi sprememb res lahko dosegli zastavljeni cilj. Sicer bomo pripravili alternativni predlog, v katerem bomo poštevali tudi naše stališče, s tem bomo presegli pravno oviro, s katero se soočamo predlog spremembe, ki pravi, da bi morali opredeliti nek intervalni rok z neko obdobje med posameznimi inšpekcijskimi pregledi, gre za minimalni rok. To se mi zdi koristno, ampak v tem trenutku stvari v besedilu še niso natančno opredeljene. Predlog spremembe 66 govori o tem. Kolega, kolegica Steinruck je tudi predstavila predloge sprememb v istem duhu pravzaprav gre za vprašanje mobilizacije oziroma ukrepanja držav članic, kako le te prevzemajo svoje odgovornosti in jih uresničujejo. Tudi ta prispevek bi lahko bil koristen. Predlog spremembe 71, določba o ponovnem pregledu je pomemben, zato ker bi morali bolj skrbno nadzirati, kako države članice izvajajo to konvencijo v praksi. No, vse zadnje so za to odgovorne. Upam, da sem celovito predstavila celotno zadevo. Sedaj pa bom prisluhnila tistim, ki se želijo oglasiti v zvezi s tem vprašanjem. Filip. Uh, um... Hvala imam samo izjavo Fila Debaka, ki je naš poročevalec v Senci in ga ni, eh, ki mi je, in je naročil naj to izjavo preberem. Torej, najprej naj se zahvalim poročevalki za poročilo. Predlogov sprememb ni veliko, skupaj z gospodom Benjonom in gospod Majsner sem jih uložil nekaj. Gospod Majsner je poročevalka v Senci v odboru Tran. Eh, predlog je jasen in izpostavlja najpomembnejše elemente in eh, jasno je, da je komisija se posvetovala z najpomembnejšimi deležniki prednji oblikovala predlog. Kar zdi v direktivo 2009 skozi 13, eh, torej ni potrebno jemati drugih elementov iz konvencije in jih prenašati v evropsko zakonodajo. Potrebno je sprejeti sporazume s socialnimi partners, eh, partnerji in omejiti dodatne elemente na minimum. Eh, nekaj predlogov imam glede izdajanja potrdil. Eh, Evropska unija nima nobenih, nobene pravne podlage za take zahteve. Zahteva o izdanju potrdil izhaja iz mednarodne konvencije organizacije dela in eh, z izvajanjem sporozuma socialnih partnerjev eh, je to področje pokrito in eh, zato ni potrebno eh, tega prenašati v evropsko zakonodajo. Eh, to je že zapisano tudi v direktivi 2009 skozi 14 in če bi to ponavljali še v drugem zakonodajnem aktu, eh, s tem pa ne potrebnem podvojevali zadeve. Zato svetujem skupini, da plesuje proti predlogu poročevalke, ki gre v tej smeri. Ne zdi se nam primerno, da bi razširili področje uporabe, kar zdeva odgovornosti države za stave, kajti konec koncev gre tukaj predvsem za odgovornosti države pri izvrševanju direktive 2009 skozi 13. Hvala. Si, euh, Hvala lepa, želi še kdo besedo? Je morda tu kdo strani komisije, ki bi se želel oglasiti? Yes, you, Hvala, predsedujoča Kristina Bergs, generalnega direktorata MOV. Naj povem, da kar zdajva pomorsko varnost, eh, smo danes zelo užaloščeni zaradi nesreče, do katere je prišlo včeraj. Prišlo je namreč do trčenja dveh plovil na Severnem morju, približno 60 morskih mil izven Rotterdama in nažalost. Trenutno še vedno pogrešajo sedem članov posadke, reševanje in iskanje se nadaljuje, sodelujejo vse eh, obalne straže in v času od eh, nesreče do polnoči so rešili 13 članov posadke. Eh, sedem, kot rečeno, jih je še vedno pogrešanih in upamo, da bomo kljub razmeram uh, uspeli te manjkajoče uh, člane najti in eh, torej želimo vse najboljše tudi družinam tistih, ki še pogrešajo svoje svojce. Dejstvo je, da eh, do nasreče vedno prihaja zelo pogosto in zaradi tega je potrebno namenjati pozornost številnim pogojem, ki morajo biti izpolnjeni pri plovbi po morju in tudi eh, Eh, zahteve na področju dela so pomemben element. Eh, sklenitev eh, konvencije leta 2006 in sporazum, ki so ga dosegli socialni partnerji, ki je vključen v direktivo 2009-13, torej oba ta elementa sta zelo pomembna in komisija zdaj poskuša sprejeti pravočasno eh, izvržbene določbe, kar zadeva odgovornosti države za stave, zato da bomo imeli ustrezno zakonodajo, ki bo lahko začela veljati prihodnje poletje. Zahvaljujem se vam za vse predloge sprememb, ki ste jih uložili. Eh, moramo pa se zavedati, da obstaja bistvena razlika v našem pristopu. Komisija tu poskuša izvajati to, kar je v socialnem sporazumu. In eh, prisluhnila sem tej izjavi, ki smo ravno kar slišali in pa tudi vi, poročevalka, ste dejali, da bi morali eh, izvajati celotno konvencijo o delovnih standardih na morju. Eh, to je nekaj, čemur komisija eh, načeloma ne nasprotuje. Je pa potrebno tu doseči soglasje z so zakonodajalcem, torej svetom. Bi pa vendarle upozorila na to, da je cela vrsta elementov v tej konvenciji, eh, glede katerih bomo težko našli ustrezne določbe za izvajanje, predvsem kar zadeva zagotavljanje posadk in eh, tiste države, ki eh, odkudar prihajajo zaposleni. Eh, to se veže na element ekstrateritorijalnosti evropske zakonodaje, kajti člani posadke lahko se sklicujejo na pravo države zastave, pravo države kjer je agencija za zaposlovanje ali celo pravo države, kjer ima sedež eh, ladijska družba. Torej, kar zadeva izvajanje, bomo morali razmisliti o tem, na kakšen način želi Evropska unija zagotoviti izvajanje te konvencije strani potencijalno tudi tretjih držav, ki bi bile tukaj upletene. Mi smo pripravljeni za to, Eh, preučiti to vprašanje, lahko bi si zamislili nek sistem izdajanja potrdil in izvajanja eh, inšpekcij strani eh, Agencije za pomorsko varnost. Podoben sistem obstaja na področju izobraževanja in usposabljanja pri konvenciji STCV. Tam pomors, Evropska pomorska agencija oziroma agencija za pomorsko varnost dejansko obiskuje tuje eh, akademije, ki šolajo mornarje in eh, častnike, ki delujejo na evropskih ladjah, ampak eh, Tu je velik angažma in zaenkrat nimamo želje, da bi tak sistem uvedli tudi na tem področju in ne želimo sprejemati eh, oziroma ne želimo, da bi se zgodilo, da bi prišlo do zamude pri izvajanju konvencije, ko bo ta stopila v veljavo, ker ne bomo pravočasno eh, oblikovali streznih mehanizmov za izvajanje. Torej, eh, vaš predlog vsebuje element dobre volje in s tem se strinjamo, vendar pa je zaradi ekstrateritorijalnega izvajanja vse skupaj nekoliko problematično in komisija potrebuje še nekaj časa, da bo to preučila. Eh, pa še nekaj bi izpostavila in sicer, kar zadeva morebitno dvojno izdajanje potrdil, ne vidimo koristi od tega, da bi države članice izdajale dodatna potrdila, ki bi se nanašala na direktivo 2009-13, kajti kar zadeva zagotavljanje enakih pogojev, enakopravnosti, eh, mora morajo oblasti preverjati vse eh, ladje, ki prihajajo v evropska pristanišča eh, in pri tem preverjajo potrdila, ki jih izdajajo vsi pomorski narodi. Torej, eh, glede na predloge sprememb smo pripričani, da bomo skupaj z vami in svetom uspeli najti nek redakcijske rešitve, ki bodo vendarle omogočili ustrezno izvajanje eh, te konvencije, takoj ko bo ta stopila v veljavo prihodnje poletje. Najlepša hvala in hvala sem članom odbora za konstruktivno sodelovanje. Hvala lepa tudi za te pripombe, ki ste jih podali. S tem bo celotno besedilo postalo nekoliko bolj dinamično, istočasno pa bomo tudi bolj natančno začrtali poti za prihodnost, da bomo dosegli napredek, ki bo bolj zadovoljiv za nas, da ne bomo govorili samo o prenašanju to vrstnih direktiv in konvencij. Da ne bomo prenesli tega dogovora o delovnih pogojih, še preden bo začela, konven začela veljati konvencija. Najprej je treba seveda spregovoriti o najbolj pomembnih zadevah, In ta konvencija govori tudi o certifikatih, o inšpekcijskih pregledih, o tretjih državah. Se opravičujem, mislim, da. Nihče ne ve, kaj se je dogajalo danes po noči. Vi ste sicer omenili nesrečo, kaj se dogaja z ladjo, kaj je s posadko. Um, yes, indeed, uh... Ja, seveda, po eni strani gre za uh, ladjo, ki je prevažala vozila pod bahamsko zastavo uh, s posadko 24 ljudi, od katerih je bilo 13 rešenih, 7 pa je še vedno pogrešeni štirje pa so mrtvi. Po drugi strani pa gre za plovilo pod ciprsko zastavo, ki se imenuje Corvus J. Eh, vse, eh, vsi ljudje so že na varnem, vsa posadka je na varnem in tudi posadka te eh, ladje je aktivno sodelovala pri reševanju. Šlo pa je za manjšo kontejnersko ladjo eh, ladja za prevoz vozil pa je bolj ali manj oziroma potonila. Hvala lepa za informacije o tem zadnjem tragičnem dogodku. Sporočevalci v senci naj bi se srečali 12. decembra. Bomo videli, na kakšen način je možno vključiti vse te elemente. morebitne kompromisne predloge sprememb naj bi obravnavali 23. januarja, o tem pa naj bi glasovali 24. januarja. Na plenarnem zasedanju naj bi nekje marca ali aprila to obravnavali. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale v kontekstu pogajanj. Ali bomo dosegli dogovor v prvem branju ali ne. S to točko smo torej zaključili načeloma bi zdaj morali preiti na točko 13, skupna razprava, poročilo gospoda Havita in še eno poročilo gospoda Havita, vendar gospoda Havita ni v dvorani. Bi se strinjali s tem, da najprej obravnavamo točko 15, ker je gospa Omenrojten v dvorani? Ali so tudi poročevalci v senci tu, mislim, da imamo problem, zato ker ni vseh poročevalcev v senci. Bomo počakali nekaj minut ali bo najprej prišel v dvorano gospod Havit ali poročevalci v senci, gospa Oman. Others, because... Lahko prosim, da pokličete ostale, če se da. Sama bom morala zelo malo oditi, ker je, ima moja mati določene težave, tako da bi morala oditi čim prej. Zdaj sem rekla, da bi najprej obravnavali vašo točko. Vsi imamo svoje obveznosti, razumemo tudi vaše oziram se po dvorani, ker me zanima, ali so pogajalske ekipe prisotne ali ne. Pri obeh točkah ni vseh sogovornikov, ki jih potrebujemo, kar ni dobra praksa. No, bomo videli. Gospod Cerkas. No, se, eh. Res je da poročevalca ni. Gospa Krelj ga kliče. Se pa strinjamo s tem, da najprej obravnavamo poročilo Oman Reuten, mi pa bomo skušali čim hitreje stopiti v stik s poročevalcem sam, pa lahko predstavim tudi splošno filozofijo naše skupine SD glede tega. Uh, Bien, il est 11h35. Ura je 11.35, to točko naj bi obravnavali ob 11.35, nihče ni nasprotoval temu predlogu. Kaj pa zdaj? Gospod Darden ali gospod Havit, kdo je na poti? Kakorkoli, prehajamo na točko 15. Nihče se ni pritožil strani zelenih ali liberalcev. Besedo kar predajam gospe Omen Reuten. Predstavila nam bo svoje poročilo o agendi za primerne, varne in trajnostne pokojnine. Komisija je objavila belo knjigo 16. februarja letos, mi pa predstavljamo svoje mnenje. Se upravičujem, moja mati ima 87 let, padla je, zato moram resno eno domov, da jo spravimo red. Poklicati je treba namreč rešilca, da jo bo odpeljal v bolnišnico, zato se mi nekoliko mudi. Uh, I will do it in, uh, in Dutch. Ik spreek Nederlands. Govorila bom nizozemsko. Gospa predsedujoča, poročilo, ki ga imamo eh, pred seboj, eh, vsebuje tudi obrazložitveni memorandum, ki mislim, da bi ga morali. Eh, člani zelo dobro prebrati, kajti pravzaprav so tam obrazloženi težave, ki se pojavljajo pravzaprav po vseh državah članicah. Pripravila sem to poročilo kot e, nizozemka, ampak vendarle sem poskušala upoštevati tudi težave, s katerimi se soočajo e, druge države oziroma vse države. E, uvodoma naj izpostavim, da so pokojninski sistemi v prvi vrsti v pristojnosti držav članic, vendar pa je pomembno tudi evropsko usklajevanje. Če si pogledamo zahteve pakta za rast in stabilnost, če si pogledamo strategijo Evropa 2020, Če si pogledamo odprto metodo koordinacije in tisto mehko zakonodajo, manj obvezujočo zakonodajo, ki je, smo jo sprejeli na tem področju, se kar nekaj določb nanaša na pokojnine. Najprej nekaj besed o demografskih spremembah. Ljudje kasneje začenjajo delati in krajši čas uplačujejo v pokojninski sistem. Uh, mladi so bolj izobraženi, tudi torej kasneje stopajo na trg dela. Ik hoop dat het nu gaat. Ne no, mislim, da zdaj lahko nadaljujem. Torej, mladi so bolj izobraženi, vendar pa to pomeni, da stopajo na trg dela kasneje, pri višji starosti in pravzaprav delajo manj let, kot bi bilo potrebno, zato da bi bili upravičeni do polne pokojnine. leta 2008 smo imeli štiri zaposlene na enega upokojenca, leta 2020 pa jih bo pet na enega upokojenca. Eh, še v 60-ih je bila pričakovana življenjska doba moških okrog 67 let, danes pa ta znaša 76 let za moške in 82 let za ženske. Poleg tega smo priča tudi nizki udeležbi na trgu dela, se pa tu pojavljajo po Evropi precejšnje razlike. Če si pogledamo ljudi starejše od 55 let, eh, je Eh, udeleža na trgu dela ponekod 53 odstotka, odstotna na švedskem. 67 eh, odstotna, eh, v Belgiji pa samo 31 odstotna, na primer. Skratka, če si pogledamo vse te številke, vidimo, da vedno več ljudi živi dlje, dlje so zdravi in Dlje časa pa so tudi odvisni od svojih pokojnin. Po drugi strani pa je istočasno vse manj ljudi, ki so dejavni na trgu dela. E, in če e, oba ta vidika združimo, vidimo, da smo v težavah. In e, to je nekaj, kar poskušam sama tu obrazložiti obstajajo različni pokojninski eh, sistemi in eh, tisti sistem, ki je najpomembnejši in bo verjetno ostal najpomembnejši, je tako imenovani sistem prvega stebra. Eh, tu se plačila izvajajo preko socialnih prispevkov, preko davkov, vendar pa se pritisk na te sisteme povečuje. Poleg tega države članice, sploh če so v evroobmočju, so izpostavljene velikemu pritisku. Eh, pritisk se izvaja na proračune in države imajo dve možnosti. Ali eh, si dovolijo proračunski primankljaj, kar Evropa prepoveduje, ali pa zmanjšajo plačila. In ugotavljamo, da eh, to ni najboljša rešitev, če želimo zagotoviti, da so upokojenci. Eh, sposobni preživeti. Že tako so ti skupina, ki je najbolj izpostavljena revščini. Želimo pa, da bi ljudje imeli ustrezne pokojnine, po drugi strani pa seveda želimo tudi vzdržne javne finance. In to pomeni, da moramo poskušati vrčevati že zdaj, Eh, in pri tem seveda tudi pomisliti, na kateri stebr bo to vrčevanje vplivalo, na prvi stebr, drugi stebr in tako dalje. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi, da bomo ohranili solidarnost med generacijami tudi na dolgi rok. Kajti ljudje, ki zdaj vstopajo na trg dela, bodo morali prenašati ogromen eh, pritisk in to enostavno ni spremljivo. Eh, Sama sem poskušala razrešiti to dilemo in predlagam nekaj rešitev. Najprej moramo zagotoviti, da bo več ljudi zaposlenih. Enostavno nespremljivo je, da v času gospodarske recesije so ljudje starejši od 55 let prvi, ki so odpuščeni, prvi, ki ostanejo na strani, enostavno zato, ker so dražji. Države članice bodo morale eh, zasledovati pozitivne politike, ki bodo zagotovile, da tisti starejši od 55 let, ki želijo delati, bodo imeli možnost eh, redne zaposlitve. Eh, v eh, nekaterih državah se to že dogaja, kar kaže tudi statistike, ki sem jih prej navedla, drugod pa ne. Eh, Potem je potrebno vrčevanje glede na posamezne stebre, potrebno je vrčevanje v prvem, pa tudi v drugem stebru. In pa ne glede na to, za kakšen sistem se odločimo, mora biti ta sistem varen če prihaja do naložb v drugi stebr, v eh, sklad, ki ga upravljajo socialni partneri, mora biti tudi taka naložba vzdržna. In kar zadeva eh, to točko, bi to morala biti jasna zahteva strani Evropske unije. Kar zadeva mnenje Tomasa Mana iz odbora Ekon. Eh, gospod Man zahteva, da bi evropsko direktivo prilagodili na tak način, da bi Brusel eh, vključil tudi določene zahteve eh, oziroma kriterije glede solventnosti, ampak sama sem glede tega precej kritična. Potem, če nadaljujem eh, z informacijami. Mislim, da bi v večji meri kot doslej morali zagotoviti, da ljudje, ki še niso v pokoju, imajo na voljo dobre informacije o tem, kaj lahko pričakujejo. E, torej, če je so potrebni dodatni ukrepi, če bodo morda morali povišati svoje prispevke, morajo to vedeti pravočasno. Eh, poleg tega pa je tu še en pomemben element, namreč mobilnost. Lani v zeleni knjigi smo ugotovili, da mobilnosti ne smemo kaznovati in eh, ne vem sicer, eh, kako konkretno bi to lahko dosegli, ampak gre za predlog o katerem eh, razpravlja ciprsko predsedstvo, namreč eh, gre tudi za pravice do pokojnine ne samo iz prvega, ampak tudi iz drugega stebra, ki morajo biti zagotovljene tudi tistim, ki eh, so mobilni. Torej obstaja, obstajati mora možnost, da kapital, ki si ga nabral, odneseš s seboj. Eh, Bilo pa bi nekoliko bolj enostavno, če bi na evropski ravni lahko sprejeli določene minimalne kriterije glede upravičenosti, glede pravic. To bi bilo vezano na oceno ljudi, ki so privrčevali svojo pokojnino. Torej, vprašanje je, ali bi lahko z uredbo 883 vse to rešili, vendar pa eh, mislim, da bi se s tem tako daleč spuščali v tehnične podrobnosti, da nam verjetno ne bi uspelo. Eh, komisija je tu dala tudi predlog, ki ga sama ne razumem najbolje. In sicer ali bi morali uh, vzpostaviti evropske pokojninske sklade za raziskovalce. Moram reči, da te ideje ne razumem najbolje, ampak eh, z veseljem bom prisluhnila mnenju kolegov in kolegec. Torej, nakratko, če želimo ohraniti solidarnost med generacijami, eh, bo potrebno izvesti celo vrsto reform na ravni držav članic in prizadevala sem si nakazati, kakšne bi te reforme lahko bile. Kar zadeva Evropsko direktivo in morebitne spremembe, sem že povedala, da sem glede tega kritična, ampak gre za zadevo, s katero se v prvi vrsti ukvarja odbor EKAN kajti gre za kvantitativne spremembe, kar pa zadeva kvalitativne spremembe, kar zadeva dobro upravljanje, kar eh, zadeva standarde kakovosti, vse to pa seveda podpiram. Torej, še enkrat se opravičujem, ker eh, sem zaradi osebnih okoliščin nekoliko eh, nervozna, izgubila sem glas, ampak eh, vse to samo zato, ker sem res precej zaskrbljena. Hvala. Hvala lepa, draga kolegica. Poročevalcev v senci ni. Gospod Arden, gospod Bakar. Merci, la Hvala lepa, gospa predsednica. Samo par besed, zato ker smo šele na začetku te zelo pomembne razprave, na začetku analize pomembnega poročila. Vesel sem, da ponovno govorimo o tej pomembni tematiki. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z gospodom Reutom. Tako kot pri zeleni knjigi. Že ko smo obravnavali zeleno knjigo, smo rekli, da bi morali storiti več. Nažalost pa ugotavljamo, da na ravni držav članic stvari niso optimalne, da imajo države članice težave z nacionalnimi proračuni, da pa so pokojnine zelo pomembne tudi za samo upravljanje na državni ravni. Je pa res, da je pri pokojninah zelo majhen manjevrski prostor, na to ne smemo pozabiti. Se mi pa zdi, da ne bi smeli govoriti izključno o proračunskih zadevah, upoštevati moramo tudi to celostno načelo solidarnosti. To načelo je osnova pokojninskega sistema in bi moralo tudi ostati. Državljani pokojnine potrebujejo. To bi morali omeniti tudi v poročilu, v razpravah, v samem razmišljanju, na to ne smemo pozabiti. Nažalost se na evropski ravni povečuje tudi negotovost, prekernost, Na voljo imamo tudi Evropsko platformo za boj proti revščini. Žal pa se število vse pod pragom revščine ne zmanjšuje, ravno nasprotno soočamo se z pojavom v obratni smeri, kar pomeni, da bi tudi pokojnine morale pomagati v boju proti revščini. Prihodnost pokojnin je torej izjemno pomemben izziv za prihodnost že ko smo govorili o zeleni knjigi, sem to povedal, pa bom še enkrat ponovil. Socialisti menimo, da je treba dopolniti to s prvim stebrom, ki govori o solidarnosti, o medgeneracijski solidarnosti še posebej. Ne bi se smeli osredotočati izključno na zakonsko opredeljeno starost za upokojevanje. Mislim, da bi morali upoštevati starost posameznikov, njihovo delovno dobo, ko računamo višino pokojnin. Države članice imajo zelo raznoliko zakonodajo na tem področju, poleg tega uporabljajo različno besedišče, zato bi morali biti pozorni, ko kogarkoli primerjamo. Kaj je pokojninski sklad? Ponekod je pokojninski sklad vezan na en stebr, drugot na drug stebr, ima v tretji državi spet nek tretji pomen. V drugem stebru govorimo o mobilnosti, o predpisih, potem bonitetnih pravilih. Drugi stebr, pokojninski skladi, tu se pojavljajo pogosto tudi bolj špekulativni instrumenti k vsem tem vprašanjem se bomo vrnili tudi v okviru poročila, ki ste ga pripravili. Veliko zelo zanimivih stvari tam najdemo, lahko še kaj dodatno vključimo v besedilo. Vi omenjate kompromis, ki smo ga dosegli pri zeleni knjigi. No, stvari bo treba vendarle nekoliko nijansirati stvari nekoliko skrajšati, sam tega vsega, kar ste tu omenili, ne dojemam kot kompromis, ki smo ga sklenili. Omenjate v svojem poročilu tudi jamstva, potem dejstvo, da se dela dlje časa, da bi delavci morali imeti na voljo možnost opravljati delo tudi v starejšem času obdobju svojega življenja, da bi jih morali bolj povezati z mladimi delavci, da bi jim morali omogočiti, da se vrnejo na delovno mesto in tako naprej. Hvala lepa, gospod Debakar in na to gospod Mann, ki je poročevalec pri Beli knjigi. Hvala, predsedujoče, in hvala tudi eh, poročevalke za vse upravljeno delo. Veseli me, da imamo končno možnost o tem razpravljati v našem odboru, če upoštevamo vse spremembe, staranje prebivalstva, finančna kriza, omejitev proračunov v državah članicah. Mislim, da gre tu za res enega od najpomembnejših dosejev za naše državljane v tem trenutku v našem odboru. Pokojnine so seveda v prvi vrsti v pristojnosti in odgovornosti držav eh, članic. Eh, in strinjam se s komentarji poročevalke, da je potrebno vsaj eh, evropsko usklevanje, neka evropska usmeritev. Pomembno je, da tudi na evropski ravni ocenimo, kako delujejo posamezni pokojninski sistemi v državah članicah, zato da lahko eh, ocenimo, kateri sistemi delujejo in pri katerih lahko srednja ali celo dolgoročno pričakujemo težave. Na tak način bomo zagotovili tudi eh, večjo mero solidarnosti, o kateri smo govorili. Pročevalka omenja tudi dobro razmerje med eh, delovno dobo in, eh, in pokojnino oziroma upokojitvenim časom in danes smo priča številnim vzorcem, ki eh, na področju zaposlovanja, ki jih pokojninski sistem ne upošteva v zadostni meri, ker pred, eh, še pred desetletji te, takih eh, vzorcev ni bilo. To je potrebno upoštevati in potrebno je izpostaviti, da imajo, morajo imeti delavci pravico do čim večje prožnosti glede tega, kako bodo vrčevali za svojo pokojnino. Če želijo Eh, vrčevanje zamrzniti za nekaj let, bi morala obstajati tudi ta možnost. Predvsem pa je pomembno, da govorimo tudi o elementu pravičnosti. Strinjam se, da je potrebno eh, izvesti spremembe zato, da bodo pokojnine vzdržne. Eh, potrebno je več stabrov, ki omogočajo tako javno kot zasebno financiranje. Uh, Eh, potem v številnih državah obstaja tudi možnosti, eh, ki jih nudijo zavarovalnice, obstajajo kombinacije kolektivnega in zasebnega varčevanja in vse to je dobra pot proti bolj vzdržnim pokojninam. Ravno tako se strinjam s pripombo, da eh, kar zadeva krepitev finančnih pravil, so ta bila v veliki meri že okrepljena, vendar pa tukaj moramo biti previdni, da ne bi prišlo do kakšnih nepričakovanih oziroma nezaželenih posledic, eh, ki bi ovirale delovanje tega trga, ki v številnih državah dobro deluje. Skratka, res moramo biti tukaj previdni, ker gre za pomemben element vzdržnih pokojnin in zato. Eh, morajo tu stvari čim bolje delovati. Poleg tega je potrebno tudi finančno ozaveščanje in izobraževanje. Pričakovanja državljanov glede prihodnih pokojnin pogosto niso skladna s tem, kar se dejansko pojavlja v eh, realnosti, zato je potrebno eh, državljane jasno, transparentno obveščati o tem, kaj jim pripada. Uh, ponekod obstajajo možnosti naprejšnjih izračunov in to precej olajša eh, državljanom načrtovanje za prihodnost. Kot rečeno, v veliki meri se strinjam s poročevalko, je nekaj točk, o katerih je še potrebno razpravljati. Eh, umenja, da so pokojninski skladi eh, pomembni dolgoročni vlagatelji, vendar pa to velja tudi za zavarovalnice, predvsem v Belgiji. Naprimer je veliko zavarovalnic, ki so dejavne v eh, drugem stebru in ki ravno tako eh, delujejo kot dolgoročni vlagatelji in to je potrebno upoštevati, potrebno pa je v večji meri upoštevati tudi specifične razlike med državami članicami. Kar zadeva več eh, sistemov, več stebrih, je obvezen drugi stebr lahko nek dolgoročni cilj. Eh, predvsem pa je, bi bilo potrebno eh, biti prilagodil glede tega, kako tukaj prispevajo delodajalci, sploh v luči gospodarskih razmer. In torej to so moji komentarji in pripričan sem, da bo sodelovanje v prihodnjih tednih zelo plodno. Hvala, Tomas Manje. Naslednji pet govorcev imam še na seznamu, potem pa bo na vrsti še komisija in upam, da, se, eh, da bomo uspeli pravočasno zaključiti. Tomas Manj. Najlepša hvala. Uh, predsedujoča, torej, uh, ja, me veseli, da ste ravno pred mano dejali, da moramo se omejiti v času za govor, ampak uh, mislim, da imamo tu zelo dobro uh, Eh, pročevalko, ki je bila na tem področju dejavna že v preteklih letih. No, vsega ni mogoče doseči takoj, Irija to zelo dobro ve, ampak um, potrebno je izpostaviti ključna načela eh, in to je predvsem čim večja vzdržnost pokojninskih sistemov. Eh, bil sem na usporedni konferenci nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta, eh, Eh, ki tudi zelo pozorno spremljajo teme, o katerih razpravljamo. Eh, kar zdaj v drugi stebr eh, ima poročevalka prav, ampak v številnih državah se pojavljajo vprašanje predvsem v zvezi s tretjim stebrom. Pri vseh razlikah, ki jih imamo, moramo zagotoviti, da ne bo sistem postal preveč rigiden, Eh, in da ne bodo stvari preveč omejene. Eh, kar zadeva eh, solventnost in IOPO, to sta bila pomembna elementa v razpravi v odboru Ekon, ampak ne dvomim, da bosta oba odbora tukaj kot ponavadi dobro sodelovala. Uh, Eh, mi smo omenjali tudi, da želimo nagrajevati eh, zvestobo podjetjem, torej tisti, ki so že dolgo leta pri istem podjetju, bi eh, lahko imeli pravico do nekega bonusa, ampak to, ni, to ne sme pomeniti omej, omejevanja mobilnosti. In Rija ima prav, ki pra, ko pravi, da mobilnost ne sme biti kaznovana. Imam samo eno vprašanje, Šerija, ali drži, da eh, zahtevaš, da bi bili prispevki delodajalcev obvezni? Eh, morda sem tukaj narobe razumel, eh, ampak eh, to je zelo pomemben element. Torej, imamo skupne pristojnosti v obeh odborih in imamo tudi deljene pristojnosti, eh, kar je dobro in mislim, da bomo dobro sodelovali. Eh, na podlagi razprave, ki smo jo že imeli v odboru Econ, eh, kjer sem, tam, kjer sem pač predstavil svoje poročilo. Tudi tam je bilo zastavljenih veliko vprašanj, ki bi pravzaprav bolj sodila v pristojnost odbora za zaposlovanje. E, torej, mislim, da je prav, da o, oba odbora obravnavate tisto, kar jo zadeva in kot eh, soporočevalca mislim, da bova to uh, uspela zagotoviti. Tako, zelo na kratko, kot ste želeli, gospa predsednica. Alors, Dobro, hvala lepa. Sedaj pa še ostali govorniki. Čaba Öri, potem pa Juta Štenbrok. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. V svojem lastnem imenu bom govoril, ne kot koordinator Gre za razpravo in za vprašanje, ki nas zadeva že dolgo in ki nas bo zaposlovalo še dolgo. Pozdravljam to poročilo, rad bi se prisrčno zahvalil Rigi. Poročilo je dobro, uravnovešeno in upošteva veliko zadev, o katerih smo že govorili v našem odporu. Govorimo o odgovornosti posameznih držav in pokojninskih sistemov ne obravnava kot finančni proizvod ali kot finančno podjetje, kot kup finančnih težav. Ne, solidarnost in sistemi solidarnosti so nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. Prav tako govorite o več mobilnosti. To se mi zdi dobro. Lahko bi morda še premislili, kako in na kakšen način način bi lahko to storili. Pogrešam pa sledeče. V drugih kontekstih pogosto govorimo, da po tej krizi ne bo nič več tako, kot je bilo pred krizo. To smo že dejali tudi, kar se tiče strukture zaposlovanja, kar se tiče dolgoročnih delovnih pogodb. Ne vidim pa sedaj, nobenega sklica na to problematiko. Imamo nove oblike za poslovanja, netipične oblike za poslovanja, nove oblike pogodb in gotovo bodo nove oblike še nastajale. Vse te moramo potem tudi vključiti v pokojninski sistem. Zato mislim, da bi morali upoštevati tudi to in eh, na to v tem poročilu upozoriti. Potem pa še ena točka, kjer sem nekoliko drugačnega mnenja, kar se drugega stebra tiče. Imamo zelo različne razmere, imamo države članice, kjer so velika podjetja dominantna, v drugih državah pa so MSP tisti, ki dominirajo ekonomijo. Torej, razmera so raznolike, nima več veliko časa. Zdi se mi pomembno, da Rija, pa naj se nam bo to všeč ali ne, spregovori tudi o tem, da moramo več delati, pa da mora vedno več ljudi delati, več moramo zaposlovati. To so pomembne izjave. Hvala lepa. Juta Steinruck in, Juta Steinruck in potem še ostali. Dve minuti in pol bi bilo ljubše meni od treh. Hvala lepa. Paziti moramo pri vseh namenih, ki so morda pozitivni, je, da ne bodo naši ukrepi na evropski ravni taki, da bi samo zniževali socialne proračune na račun ljudi, ki bodo potrebovali pokojnine. Biti moramo bolj solidarnostni, Prav tako pa moramo upoštevati, da se moramo lotevati tudi revščine pri starejših ljudeh po vsej Evropski uniji. Ko potem preberem, da potrebujemo več zasebnih pokojninskih sistemov, moram reči, da tisti, ki nimajo delovnega mesta ali zaslužijo malo, nimajo prav veliko sredstev in si ne morejo torej privoščiti dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prav tako mislim, da je potrebno upozoriti na nacionalne posebnosti. Tomas Mann je to že storil. V Nemčiji je drugi steber, steber, ki zadeva velika podjetja, pa tudi MSP-je. Tukaj gre za prostovoljni steber. To ni finančni produkt, to je čisto pokojninsko zavarovanje in po predlogih komisije bi podjetja do 50 milijard evrov morala nameniti temu in to bi, bila, to bi bil konec drugega stabra. Če premislimo, da sta dve tretjini vseh zaposlenih v Nemčiji, da je dve tretjini zaposlenih takih, da uporabljajo drugi stabr in da pridobijo pokojnine iz tega drugega stabra in da potem do 50 odstotkov pokojnin dobijo iz tega stabra, potem prosim, da moramo paziti tudi na to, da ne bomo uničili tega stebra. Najbolj učinkovit boj proti boju proti revščini med starejšimi pa je, da bodo ljudje imeli delovno mesto in da bodo tudi ustrezno zaslužili. Hvala lepa. Poročevalko bi rada najprej vprašala, ali je v beli knjigi upoštevano tudi mnenje, ki ga je Evropski parlament izrazil pri zeleni knjigi. Kar nekaj pomembnih stvari smo takrat izpostavili tudi vi ste jih omenili, mi smo tisti, ki smo podali določene predloge, ki so se kasneje znašli tudi v besedilu. Kar zadeva raziskovalce, bomo videli, kaj bo rekla komisija, ampak to je že stara zamisel, ki kroži dolgo časa, to so mobilni posamezniki, ki bi jih morali spodbujati, oni imajo pravico do dodatnih možnosti, to ni nekaj novega. O tem se pogovarjamo že kar dolgo. V tem mandatu smo govorili o prenosljivosti pokojninskih pravic. Komisija je izumila nekaj čarobnega, obsežno zeleno knjigo, v kateri naj bi razrešila vsa ta vprašanja. Sedaj imamo na voljo belo knjigo, vprašanje prenosljivosti pa še ostaja nerešeno. Vprašanje prenosljivosti je pomembno in je ponovno postalo aktualno. Zato bi kolegi Manu in Steinruck morali povedati, da smo pravzaprav soočeni s težavami na nacionalni ravni, da nekatere države šok, doživljajo prave šoke. V Nemčiji je vse manj domov za starejše občane, potem je tu še vprašanje o starejših oseb, ki živijo bolj na obrobju mest, kaj je s enakopravnostjo pri pokojninah, ali bodo osebe, ki živijo na periferiji, odšle delati v državo, kjer so razmere boljše in se bodo potem preselile nazaj v svojo matično državo in se bojo prenesle tudi pokojnine. Se pravi, ponovno govorimo o prenosljivosti pokojninskih pravic. Vse te zadeve so med seboj povezane. Kot zakonodajalec bi se morali seveda zanimati tudi za to, kaj se dogaja na gospodarski in socialni ravni v Evropi. Upam, da boste te zadeve razčistili v vašem poročilu. Naslednja govornica, gospa Jazvijo Vrevska, potem gospa Kornelisen. Kornelisen. Gospa Kornelisen, prejšnja govornica je namreč odšla iz dvorane. Um, Prošem, nisem slišala svojega imena. Na kratko. Tukaj so se pogovarjali sedaj ravno kar o migrantih. Rada bi se zahvalila poročevalki za zelo uravnovešeno poročilo. Mislim, da je to zelo dobra podlaga za nadaljevanje dela. To seveda izpostavlja to, kar je potrebno, dolgoročna reforma. Države članice pa sedaj spremajo kratkoročne varčevalne ukrepe in to je ravno nasprotno tega, kar je potrebno. veselim me povdarek povečevanja revščine med starejšimi. To mislim, da je velika nevarnost in to je še toliko bolj grozno, ker so tisti, ki so pač eh, odvisni tvoje pokojnine, v takem položaju, da ne morejo vse več izogniti revščini. In potem tretji odstavek. Počalka meni, da morajo pokojnine iz prvega stavka ponuditi dostane pokojnine zagotoviti osnovne pokojnine, da to moramo izpostaviti. Nekoliko pa se mi zdi, da manjka sistem pokojnin za posebno ranljive skupine, kot so ženske, ki so negovalke ali migranti, ki morda ne bodo dobili pokojnin v svoji državi izvora za leta, ki so jih opravili tam, zore, zaradi tega, ko so delali v svojih državah izvora. Morda bi to lahko popravili. Všeč pa mi je 14. odstavek. Mislim, da je zelo pomembno izpostaviti solidarnost. Pokojnine so, solidarnostni ukrep in tako mora tudi ostati. Strinjam se, da so drugi stebri, ki so obvezojoči in zbirajni, nekaj, kar moramo zagovarjati. Naj se odzovem še na nekaj. Seveda, pokojninski skladi iz drugega stebra niso povezani samo z velikimi podjetji. Lahko gre tudi za čez panožne povezave. In za zaključek mislim, da moramo upraviti naše delo. Mislim, da bomo imeli dobro razpravo na to temo, vendar pa začeti moramo pa tudi izobraževati nacionalne parlamente in nacionalne vlade o tem, kaj ti še prav posebno tukaj. Lahko vidimo, da jih je mnogo obtičalo v razpravi pred petimi leti in govorijo, da EU niti omeniti ne sme pokojnin. To je sedaj tako daleč v preteklosti, da bo potrebno to spremeniti, potrebno bo stvari aktualizirati in tukaj mora poročevalka tudi upraviti veliko in prepričati nizozemsko, na primer. No, um... Gospa Kornelisen, ni bila tako zelo dolga. Gospa je zloveska, je prišla nazaj, dobi besedo. Uh, ja, če vam pogledam. Hvala lepa. Predsednica, rada bi čestitala poročevalki to je odličen osnutek, ki kaže zelo podrobno in dobro analizo izzivov, s katerimi se soočamo v državah članicah, kar se pokojninskih sistemov tiče. Mislim, da je res, da bi bilo prav, če bi izpostavili, da ko govorimo o dostojnih pokojninah, moramo zagotoviti da bodo da bo delovno prevoz lahko stopilo trg, na trg delovne sile in da bo lahko ostalo na letem. Prav tako jih moramo pripraviti na pokojnino. Slišimo, da bo zelo težko financirati to. Zelo veliko mladih ne more začeti svoje karijere, zato da bi potem si zagotovili pokojnine. Prav tako so mi zelo všeč vse pobude, ki zagotavljajo zaposlitev naprimer starejših od 50 let. Prav tako pa tudi izboljšava pogojev dela, ki bo do omogočili, da bi ljudje ostali kar se da dolgo na trgu delovne sile in da bodo lahko delali. Zdi se mi, da je tukaj ustrezno poročevalka izpostavila tudi to, da moramo biti zelo previdni, kar se tiče pristopa morebitne revizije direktive, ki se dotika programov pokojninskih sistemov. Tukaj gre za programe, ki temeljijo na varčevalnih ukrepih in morebitne spremembe te direktive bi lahko povečale stroške. Istočasno pa bi to pomenilo, da podjetja ne bi bila več pripravljena sofinancirati pokojninam. Tako da moramo seveda biti previdni, kar se tiče direktive o prenosa pokojninskih pravic. Še zadnji stavek, lepo prosim. Ni dvoma, da so te direktive glede pokojninskih sistemov zelo pomembne za povečanje mobilnosti, vendar pa tukaj moramo biti previdni. In sedaj še tehnična pripomba. V državah članicah ti sistemi zelo različno izgledajo in rada bi prosila poročevalko, da bi poleg tega, da uporabljamo prvi, drugi, tretji steber, povedali tudi, kateri sistem to zadevali. Je to javni sistem, sistem delo dajalcev ali zasebni. Tukaj imamo različne sisteme po državah članicah, gotovo niso vsi enaki in tukaj niso skupni pogoji. Hvala, kolegica. Se upravičujem, ker sem vas prekinila. Komisija, besedo dobite za tri minute. Vem, da je to neprimerno, ampak še dve točki imamo na dnevnem redu in jo moramo nujno obravnavati. Tri minute dobite, komisija. Uh, you, Hvala lepa, predsednica. Radi bi se zahvalili poročevalki za velikodušno podporo veliko naših ključnih sporočil, ki smo jih predstavili v beri knjigi. Eh, dobro je, da smo na isti strani glede tako pomembnega vprašanja, kot je delati dlje. To je ključnega pomena za to, da bi omogočili ustreznost in trajnost pokojnino prihodne. Prav tako pa mislim, da moramo zaposlovati starejše delavce, mlade. Tukaj ne gre za protislovje. Prav tako se strinjamo, da so javni pokojninski sistemi ključnega pomena za ustrezne pokojnine. Prav tako pa je pomembno zagotoviti državljanom tudi možnost, da privrčujejo več v varnih dodatnih pokojninskih sistemih. Prav tako smo si zabeležili vaše pomisleke, še prav posebno tiste, ki zadevajo revizijo direktive ARP, prav tako pripombe glede Evropskega pokojninskega sklada za raziskovalce. Vse to smo si zabeležili in tega se zavedamo. Veselimo pa se nadaljevanja dela z vami, da bi spregovorili o vseh teh zadevah. Se s veseljem dam besedo, ampak prosim, da odgovorite na vprašanje predvsem vprašanje poročevalke. Zakaj zavračate predloge v zvezi z raziskovalci? Sama sem podala hipotezo, ampak vse odgovorite poročevalki. Recite, da bomo vsaj sodelovali v prihodnje. Saj ste tu zato, da ponudite konkretni odgovor. No, če pa nimate nobenih pametnih idej, potem lahko pa zaključimo. No, vse zadnje komisija podala predlog za specifičen režim uh, za raziskovalce, saj ste vi tisti, ki ste o tem govorili na zadnje. Uh, v tem trenutku je ta zamisel v pilotni fazi, tako da ne govorimo o obvezujoči celoviti evropski schemi, imamo pa manjšo koalicijo voljnih univerz in to poteka s podporo Evropske komisije, imamo torej ta pilotni projekt. In to so edini raziskovalni skladi, ki so pokazali zanimanje za to pobudo. Ko bomo dobili povratne informacije, bomo seveda potem nadaljevali delo na tem. V tej fazi pa smo zelo oddaljeni od eh, vseobsežne pokojninske scheme na evropski ravni. Ja, bo... Dobro, zdaj ste mi pa nekoliko bolj konkretni poročevalka. Hvala lepa. mislim, da sklad za raziskovalce ne bi deloval. Zakaj? Recimo imamo raziskovalce iz Nemčije in Francije in želi oditi v Grčijo. In je potem seveda plača zelo, zelo drugačna v Grčiji. Kako bi to potem vse vključili v en sklad? Tako bi ustvarili več težav, kot pa našli rešitev. Naj skušamo govoriti na nekaj točk. Ta solidarnost seveda. Solidarnost je in ostaja ključnega pomena pa ne samo solidarnost med ljudmi, temveč tudi med generacijami. Revščina, dostojni prihodki, vse to je zelo pomembno. Težavo, ki jo vidim, ko prihaja do vrčevanja v Grčiji, na Portugalsko in kjerkoli že, bodo plače pokojn, oprostite, bodo plače tistih, ki so že upokojene, upokojencev, tistih, ki bodo tača varčevanja. In sedaj lahko vidimo, da ko želimo prilagoditi pokojninsko dobo tudi temu, da vedno dlje živimo, se s tem seveda strinjam. Veliko ljudi, ki so starejši od 50 let, pa bi želeli delati, so sedaj odveč in ne morejo spet stopiti trg dela. Nizozemska vlada je bila prva, ki je naprimer se odrekla tako imenovanemu vitalnostnemu skladu in to vse zelo pomembno. Tomas. Dejala sem, da sem zadovoljna, da je komisija pozvala temu, da bi imeli dodatne pokojninske sisteme, da bi spodbojali zasebne pokojninske sisteme, vendar pa moramo storiti več. Ne gre samo za solidarnost med generacijami, gre tudi za to, da vključujemo socialne partnerje, obe strani industrije. In potem, kar se tiče vprašanja, ki se je dotikalo zavarovanja, zavarovalnice imajo veliko kapitala, ki bi jo lahko vlagale. Vendar pa zavarovanje in pokojninski skladi, to je zelo različno. Pri pokojninskih skladih gre za upravljanje s prihranki, ki so jih vlagali delavci. Zavarovalnice pa imajo komercialne namene, nič ne oproti njima, da potem je posebej potrebno še pogovoriti. In potem naj se odzovem še na vaše vprašanje. Kaj mm, mislim, da so pomembne točke v tem dokumentu? To, da moramo seveda vzpostaviti posodobljen sistem in da skušamo ozaveščati da bolj upoštevamo zeleno knjigo, mobilnost, prenosljivost. Mislim, da si moramo to ogledati na nekoliko drugačen način. Ne mislim samo na mobilnost in svobodo prostega pretoka med državami članicami, temveč tudi, tudi znotraj države članice. Če si želimo zagotiti večje mobilnosti in to me spravi imate, imamo referenčno obdobje pet let za pogonjski sklad, to je predolgo v teh petih letih se ni mogoče preseliti v drugo okolje. Tako da potem delo dajalci, da so delo dajalski prispevki izgubljeni. In potem 13. odstavek, tukaj mislim, da je vse zelo jasno glede žensk. Ženske, ki pogosto živijo v revščini, ker so njihove pokojnine prenizke. To je v 13. odstavku. Tako, hvala lepa. Hvala, poročevalka. No, presenečena sem, da Evropska komisija ni omenila prenosljivosti pravic, glede na to, da se to obsežno obravnava tudi v svetu. Samo na to sem vas želela upozoriti, vse članice in člane odbora. Kriza je tista, ki je izpostavila tudi vprašanje mobilnosti, potem vprašanje prenosljivosti pokojninskih pravic, s tem se svet veliko ukvarja. Leta 2009 smo že o tem govorili, ko smo imeli na voljo novo pravno podlago, ki jo je prinesla Lizbonska pogodba. Komisija je predstavila novo besedilo, svet dela na starem besedilu, na podlagi nove pravne podlage, se pravi, smo soočeni z istim scenarijem kot leta 2009. Rok za vložitev predlogov sprememb je 8. januar. Predloge bomo obravnavali 20. in 21. februarja. Kompromisni predlogi bodo predmet obravnave 22. marca na plenarnem zasedanju, pa bomo o tem govorili aprila. Gremo nazaj po dnevnem redu. Gospod Howitt je sedaj z nami čeprav razumem, je imel težave s prevozom. Hvala tolmačem za dodatnih deset minut. Zelo strogo se bomo morali držati časa, resno delati. Gospod Howitt, sicer imate na voljo malo časa, ampak prosim, da predstavite predloge sprememb, ki so bili vloženi na obe poročili. Poročilo pri točki 13, tam sodelujete z odborom Juri. Pri drugem poročilu, točka 14, pa ste odgovorni za to poročilo, ker je naš odbor je pristojen za to tematiko. Izvolite. Much, um, Hvala lepa, predsednica. Res opravičujem, da ni bilo elektrike v eh, tunelu pod Rokavskim prilivom in da sem zato zamudil. Je pa to seveda zelo pomembno poročilo in zelo dobro je, da se o tem sedaj pogovarjamo, da se o tem nakratko pogovorimo tudi tukaj. Rad bi se zahvalil Manu in Hirš. Dobil sem priloge spremem po nemščini, ne morem jih v polni meri pokomentirati, vendar pa iz prejšnjih izmenjav mnen vem, o čem govorite, tako da se zahvaljujem. Gospod Fontanje ni tukaj. Prebral sem samo špansko različico eh, njenih pomembnih predlogov sprememb. Tako da bomo potrebovali še nekaj dodatnega dela v naslednjih tednih. Upam pa, da bomo dosegli široko soglasje v tem odboru. In to pravim predvsem tistim, ki se zavedajo občutljivosti tega vprašanja. In želimo seveda zagotoviti široko soglasje. Potem pa tudi seveda moji predlogi spremem. Vsi so v obrazložitvenem memorandumu, tako da tukaj presenečen dodatkov ni. Zelo veliko je vsebinskih predlogov sprememb, glede na globalne standarde, glede na človekove pravice, mednarodne standarde in tako dalje. Gre tudi za vrh Združenih narodov o trajnostnem razvoju in sedaj smeri komisije, smernice OECD, te skušam še razumeti, morda nisem čisto aktualiziral vsega, tako da to še storiče lahko odgovorite na to, bi lahko potem to tudi dodali. Potem pa kar nekaj predlogov smerim zadeva okrevanje po krizi, da bomo imeli trajnostne rasti brez trajnostnih, trajnostnega podjetniškega sektorja. komisija se je v svojem sporočilu zavezala določenim smernicami, mislim, da moramo to podpreti. Sam sem uvedel nekaj specifičnih predlogov sprememb, kar se tiče sektora IKT in zasebne varnosti. Potem Steven Hughes in jaz sam, pogoj za poslovanja, predlagam, da imamo nove cilje za sporozum o Evropskem okviru in da potem zajmemo tudi programe spodbujanja upravljanja zmogljivostmi. Mislim, da bo tukaj zelo veliko predlogov sprememb in mislim, da bomo lahko to vključili. Potem gre tudi za globalno upravljanje na tem področju, to bomo lahko vključili. Pozivam pa tudi komisijo, da naj bo ozorna in naj spodbuja svoje osebe, da naj naprimer upravlja prostovoljno delo, da naj poroča o izkušnjah na tem področju. In potem bi rad podprl predloge sprememb gospoda Bolona, kar se tiče konkretnih ukrepov glede socialnih indikatorjev. Rad bi se z njim pogovoril o celotnem vprašanju socialnega označevanja. Tega ne bi podprl, vendar pa bi se z njim pogovoril. Potem podpiram tudi predloge sprememb kolegice Papadopolo glede specifične dimenzija za južne države in potem tudi ostali glede predloga s mojim, glede MSP in gospod Takola. Hvala za njene predloge s mojim po usposabljanju in šolanju. Tudi to bomo vključili. Prav tako podpiram predloge s mojim odbora za enako žensk glede spolov. Mislim, da je pomembno, da se ne ponavljamo, vendar pa da se osredotočimo. Tako da bom verjetno predlagal podporo nekaterih, ne pa vseh kar se kompromisa tiče. Se pa posebno zahvaljujem Tomasu Manu, dragemu kolegu in prijatelju. Seveda se sto odstotno ne strinjamo, vendar pa mislim, da smo na predstavitvi sposobne skupnosti videli, da je nova definicija komisije tista, ki jo podpirajo. In da so se dogovorili delo, dajalci, združeni narodi. Mislim, da lahko to podpremo, da bi morali to podpreti. Verjetno to ni mnenje njegove države to spremamo, da pa upam, da se lahko sestanemo in najdemo kompromis tudi glede te točke, kajti zelo jasno mi je, da smo drugi kot pred petimi leti. Če si ogledamo 20. paradoks spremembe, glede uravnovešenega pristopa, raznolikega pristopa, se prevečujem, gospod Barabatu, ki mislim, da gre nekoliko predaleč in njenih paradoks spremembe ne bom podprl mogoče pa lahko najdemo sprejemljiv kompromis. Lahko morda zaključite. Še 20 sekund. Finančna preglednost, kar predvsej avtorov je podalo prvega smem na to temo. Tukaj potrebujemo mnenje, vendar pa so sejer in tiste, ki jo predstavlja, prosim, da naj se to gledajo, dobro je najti dober kompromis za vse radi pomankanja časa, pa bom moral potem vložiti predloge sprememb na mnenje drugih odborov. Filip Bolon, Tomas Man, prosim, da ste izjemno kratka. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospodu Havitu, za izvrstno pripravljeno poročilo. Tako pri poročilu, ki ga pripravlja v imenu našega odbora, kot pri mnenju, je res opravi izvrstno delo. Zdi se mi, da bi vsa podjetja morala biti zavezana k tem predlogom čeprav, koliko razumem, stvari niso tako zelo zavezane k temu. Poleg tega bi morali o družbeni odgovornosti podjetij govoriti tudi na univerzah. Tri predloge sprememb sem uložil pri prvem poročilu številko 14. Želimo zagotoviti večjo širjenje te odgovornosti tudi preko MSP-jo v Evropi. Čim več strokovnjakov bi moralo opredeliti smernice na socialnem področju. Zaenkrat imamo na voljo samo smernice na okoljskem področju in te lahko merimo in so tudi zmerne. Strinjam se tudi z mislijo, da naj bi označili tista podjetja, ki jih spodbujajo družbeno odgovornost podjetij, da bi imeli posebno oznako za ta podjetja. Se pravi, večja podjetja to že počnejo, če želimo, da bi tudi manjša in srednje velika podjetja podpirala družbeno odgovornost podjetja, bi tudi njim morali dati možnost, da nosijo takšno oznako, ker bi s tem izboljšali tudi svojo podobo kot dobra podjetja. Svoje stališče smo zelo dobro branili in upam, da bo gospod Howitt uspešno branil naše stališče tekom te dolge poti. Sam sem poročevalec osenci iz naše skupine, sem pa pripravljen sklepati kompromise. Tomas Mann. Hvala lepa. Čisto na kratko rečem. Ja, seveda, že vrsto let se poznava in prostovoljnost eh, želim zagotoviti, to veš. Podjetja počnejo premalo, to si dejal, to mora biti obvezujoče. Poskušal sem s predlogi sprememb pokazati, da moramo razlikovati med tem, kar se dogaja na tekstilnem področju, naprimer v Bangladešu ali v Pakistanu. To je nespremljivo, kako tam izkoriščajo ljudi pod eh, nemogočimi okoliščinami to nima nič opravka s socialno usmerjenostjo. Vendar pa mislim, da moramo razlikovati, kar se tiče CSR pri MSP-jih, kar je uspešnega na tem področju. Torej, resnično prostovoljnost. Če nam bo to uspelo, potem imamo možnost. Vse ostalo pa moramo obsoditi. Če ljudje pod nemogočimi pogoji trpijo in sploh ne morejo preživeti. To mora biti drugo stališče. Zato sem poskušal diferencirati, da bomo lahko dejali jasno stališče za obvezojočnost, za samo obvezojočnost, potem pa seveda ob strani prostovoljnost. Morda bi lahko eh, našli skupno stališče. To bi me zelo veselilo. Hvala lepa, predsednica. Najlepša hvala. Hvala vsem kolegicam in kolegom za izjemno učinkovitost. Poročevalec bi se želeli še enkrat oglasiti, morda? Ne. Gospod Bojan je ošel. Je očel, seveda sem pripravljen na kompromise, potrebno se pa pač o tem pogovoriti in tudi z ustreznimi kolegi. Ja, eh. Odlično. O obeh poročilih bomo glasovali 14. januarja, kar pomeni, da se bomo tudi z odborom Juri lahko potem pogovarjali na podlagi dogovorov. Najlepša hvala tudi tolmačem. Prijetno popovdne. Vidimo se ponovno na naslednjem sestanku 18. decembra v Bruslju. Prosim, da boste številčni. Takrat hvala.